Za Italijo je okolje izjemno pomembno in ministru se moramo dvakrat zahvaliti. Prvi zato, ker je odgovoren za vse dejavnosti. ki so sedaj povezale z dvigovanjem koste Concordije je eh, v bistvu bi moral biti na uh, eh, tej plovilu, ampak se je odločil, da bo raje z nami. Zato mu bom kar takoj dal besedo in nam bo predstavil prednostne naloge italijanskega predsedstva. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, najprej se vam vsem poslankam in poslancem zahvaljujem zato ker ste mi dali to priložnost za izmenjavo mnen za vami. Zahvaljujem se predsedniku in podpredsednikom. Zahvaljujem se vam tudi za možnost, eh, da se z vami pogovorim o našem programu za okolje v času našega eh, predsedovanja. Sedaj je eh, potekal že en mesec od začetka predsedovanja. Naše predsedstvo namerava plodno sodelovati z eh, parlamentom, zato da bi lahko dokončali določene dosjeje. In seveda pričakujemo plodne razprave eh, tudi v tistih dosjejih, ki jih ne bomo mogli dokončati v času našega predsedovanja. Če pa si želite o čemrkoli drugem govoriti z nami, smo vam pa na razpolago. Če želimo vsi učinkovito delati teh šest mesecev in pet let za vas, potem mora sodelovanje med parlamentom in svetom biti zelo tesno. In okolje je pomembna tema. Ko govorimo o okolju, ne moremo si privoščiti političnih razlik v evropski politiki. Vsi namreč se moramo dogovoriti, vsi moramo stopiti skupaj, če želimo rešiti probleme, ki so nacionalni in ki so istočasno evropski ter svetovni. To je ogromna odgovornost. E, okoljski program italijanskega predsedstva se osredotoča na rast, zlasti na zeleno rast. In moramo delati tudi na podlagi sklepov sveta za okolje, ki so bili sprejeti v času litovskega predsedovanja. Litovskemu predsedstvu se za opravljeno delo zahvaljujem in to je zelo pomembno. Kot italijansko predsedstvo povdarjamo rast in zaposlovanje. To sta uh, dva leitmotiva, če želite, našega predsedovanja. Ponavljam, zaposlovanje, torej nova delovna mesta in rast. To, to je pomembna naloga, ki jo moramo izpeljati. Moramo spremeniti paradigmo. Okolje mora biti v službi rasti in zaposlovanja. Okolje moramo varovati, to je osnovni cilj, to je posem jasno. Istočasno pa moramo znati razložiti ljudem, da v Evropi in preostalem delu sveta ne moremo zagotoviti rasti in novih delovnih mest, če ne bomo upoštevali okolja. Okolje je bistvenega pomena za rast na našem planetu. To je kulturni izziv, s katerim se moramo soočiti. In eh, številke potrjujejo to, kar sem ravno kar povedal. V času gospodarske krize je rasel en sektor v smislu prometa in rasti. To je eh, zeleni sektor, kar pomeni, da moramo narediti dodatni kvalitativni preskok. Vsem v Evropi moramo razložiti, da starost in zaposlovanje možni v zeleni nem gospodarstvo, ampak tudi v vseh drugih sektorjih, tudi v najbolj konservativnih sektorjih recimo v industriji cementa. Po, moramo pa imeti pravo okoljsko politiko, moramo izstopiti iz eh, stagnacije. Okolje ne more biti povezano samo z enim specifičnim gospodarskim sektorjem, ampak mora okolje biti vključeno in upoštevano v vseh sektorjih. Veliko krat je naše predsedstvo že poudarilo pomen gospodarske rasi in pa eh, rasti števila novih delovnih mest. To je izjemno pomembno, če želimo, da bodo evropski državljani ponovno začeli zaupati v institucije Evropske unije. V času zadnjih volitev je bilo sporočilo čisto jasno. Če se ne bomo znali hitro odločiti v interesu evropskih državljanov, potem bo eh, naše predsedovanje ostalo v knjigah in eh, evropski projekt se bo izkazal za neuspešnega. Okoljsko politiko podpirajo in vodijo vse države in potrebe in želje so državljanov morajo biti v tej politiki upoštevane. Moramo zagotoviti nadaljevanje varovanja okolja, tako da se bomo znali postaviti porobo podnebne spremembe. Za zeleno rastjo lahko gremo naprej. Na ministerskem sestanku, na neformalnem ministerskem sestanku smo razpravljali o e, teh temah. To je bilo 16. in 17. julija. Vsi ministri za okolje so bili prisotni, prisotni pa so bili tudi ministri za delo in za zaposlovanje in vsi skupaj so govorili o tej povezavi med okoljem in pa zaposlovanjem. Katere instrumente imamo trenutno na voljo? za boj proti eh, brezposelnosti, ki je zelo našega stoletja. Najprej gospodarski razvoj. Eh, sestanek v Milano je bil uspešen. Eh, sprejet je bil celoviti pristop, ki je bistvenega pomena, da se izkoristijo vse možnosti, ki jih nudi okolje za zaposlovanje in za soočanje z izzivi, ki so povezani s prehodom na Eh, manj oglično gospodarstvo. Jasno je, da bomo v času našega predsedovanja skušali zagotoviti, da bodo dokumenti, eh, ki že obstajajo, dobili poseben dodatek in sicer dodatek, ki bo govoril o zelenih delovnih mestih. To je zgodovinskega pomena. Eh, to je v okviru evropskega semestra. In veste, da je svet za zaposlovanje in pa svet za, tisti, eh, svet za proračun tisti, ki sodeluje tudi v eh, projektu evropskega semestra. Svet za okolje pa tudi sodeluje tako, da bo eh, okolje res v samem srcu teh naporov. In vaša podpora tu je neobhodna. Jasno je, da ko govorimo o prehodu v zeleno gospodarstvo, da, go, da govorimo o možnostih in o izzivih. To pomeni, da moramo sprejeti celo vrsto industrijskih politik, ki bodo spremljale ta prehod. Evropski semester in eh, umestni pregled Evropske strategije do leta 2020 za trajnostno in pametno ter vključujočo rast pred predstavljajo bistveno priložnost za to, da se ta dimenzija, se pravi okolje, vključi v to strategijo. Glavni izziv pa je naslednji. Moramo še enkrat natančno preučiti vse, kar je povezano z gospodarstvom in z eh, okoljem na drugi strani. Torej, vsaka gospodarska odločitev mora upoštevati možne okoljske posledice. In izkušnje so nam to že potrdile, da je spoštovanje do okolja nekaj, kar je globoko usidrano v naših državah, v Evropi. To je bistvenega pomena za vse poslovne načrte v podjetjih. Sami eh, podjetniki sprejemajo odločitve za svoje podjetje, upoštevajoč okoljske zahteve. In to je kulturna razlika, ki je bistvenega pomena in to je izziv, s katerim se moramo soočati. Moramo se vrniti tudi k neke vrste krožnemu gospodarstvu, kjer ne bomo stvari več po nepotrebnem metali stran. Moramo vzeti, eh, preoblikovati, reciklirati in ponovno uporabiti. Sedaj veliko nekaj kupimo, eh, uporabimo in vr, eh, vržemo stran. To so pa izgube. To je drago, to onesnažuje in to škodi tudi delovnim mestom. Zaradi tega se izgubljajo delovna mesta. Se pravi, na ta način škodimo tudi tistim, ki eh, skušajo ustanoviti nova podjetja. Vsi smo se v Milano strinjali, da je treba okrepiti eh, okoljsko dimenzijo v gospodarstvu in v politiki. Sedaj presed, eh, predsedujemo svetu in kot minister za okolje bom naredil vse, da bomo v evropskem semestru ponovno, eh, ponovno vključili vse elemente iz eh, strategije. Upam, da bomo v tej razpravi slišali tudi kaj predlogov od vas. Sedaj pa, kar zadeva okoljske odločitve, zlasti kar se eh, nanaša na eh, zmanjšanje sprememb okolja oziroma podnebnih sprememb. Razlike med državami se morajo zmanjšati. To je zelo pomembno, tako da se bomo izognili tudi političnim prepirom. Nekatere države so naredile kar nekaj korakov nazaj. To je popolnoma nesprejemljivo, kajti Evropa mora predstavljati tisto, Eh, tisti ga akterja, ki dela korake naprej. In italijansko predsedstvo bo poskušalo doseči, da bomo dobili nov zakonodajni svežen na tem področju, na področju okolja in pa energije. Eh, v našem programu smo predvideli tudi precej neformalnih srečanj. Omenil sem že neformalni svet, govorili smo o reformi sistema trgovanja z emisijami, potem je predviden neformalni sistem za energijo 6. oktobra. Tu bodo prisotni okoljski ministri in ministri za energijo. Prepričani smo, da mora evropska politika biti povezana. E, torej, okoljska politika mora biti povezana z politiko o energetski varnosti. Pripraviti moramo tudi dogovor za Limo, upoštevajoč tisto, kar je bilo dogovorjeno v Varšavi lani. Ne smemo pa pozabiti tudi vse, za kar smo se zavezali do leta 2015. Želimo besedilo, ki bo sprejeto sedaj v eh, Parizu. To mm, besedilo more biti plot našega dogovora. In to bo tudi zelo pomembna priložnost, da bomo imeli skupno stališče v Parizu. Upam, da bodo vse evropske države zastopane in da bodo vse tudi prispevali, poslanke in poslanci. 28. oktober, ko bo svet in 17. decembra bo tudi sestanek sveta. Upoštevati moramo, da časa ni ravno veliko, ampak vseeno želimo narediti čim več in zato pričakujem tudi vaše, eh, tudi vaše prispevke. Eh, kar zadeva okolje, eh, meje oziroma genetsko spremenjeni organizmi predstavljajo zelo pomembno področje za naše delo. Potrebujemo ravnotežje med evropskim sistemom in pa eh, željami in možnostmi držav članic, ki želijo tudi prepovedati ali omejiti gojenje gensko spremenjenih organizmov na svojih ozemljih. To je občutljiva tema, ki eh, se zadeva vse člane družbe in tukaj moramo spoštovati soverenost vsake države. Evropsko javno mnenje je že jasno povedalo, kakšno je njegovo stališče do eh, GMO-jev. In zato potrebujemo čim prej politiko, ki mora biti dogovorjena med svetom in parlamentom. Danes je eh, sploš, svet za splošne zadeve sprejel eh, skupno stališče. Naša želja je sodelovati z vami, zato da bi dosegli dogovor za GMO pred koncem leta. To je zakonodajna prioriteta za našega pol leta. Potem uporaba plastičnih vrečk. To je zakonodajni instrument, ki je bistvenega pomena. Moramo zmanjšati količino oziroma število uporabljenih plastičnih vrečk. To je tudi priložnost, da izboljšamo celotni sistem recikliranja odpadkov treba bom zmanjšati torej porabo eh, vrečk na eni strani in pa istočasno zagotoviti, da se dobre prakse, ki že obstajajo, razširijo tudi na druge države. In tako bomo imeli eh, podlago za doseganje eh, dogovora pred koncem našega predsedovanja. Kar pa zadeva zmanjšanje toplogrednih plinov. To je potrebno upoštevati eh, vse eh, zakonodajne postopke, ki potekajo. Eh, posebej se pa moramo osredotočiti na morski promet. To je za nas prioriteta. Potem je tu še uporaba tal. Tudi tu upamo, da bomo dosegli kompromis. Pogajanja so težka, so bila težka, vendar pa imamo politični dogovor že. Ta politični dogovor je bil dosežen 13. junija, čeprav so bila stališča zelo različna. Zavedamo se, da je to eh, težko področje, se pravi eh, uporaba tal vendar pa upam, da bomo eh, s porečevalcem prišli do dogovora in da se bomo dogovorili o terminskem načrtu, ki bo sprejemljiv za vse. Potem nadzor nad eh, toplogrednimi plini. Konsolidirati moramo obstoječi sistem ETS. ETS je trenutno instrument skupnosti za boj proti podnebnim spremembam. To je mehanizem, ki je enostavn in transparenten. In z eh, tehničnega vidika ni, ni mogoče predvideti pogajanj eh, v času našega predsedovanja, ampak mislim, da lahko že eh, postavimo temelje za začetek teh pogajanj. Potem, torej v tem kratkem. V tej kratki predstavitvi sem vam skušal opisati naše kratkoročne srednjeročne in dolgoročne prioritete. Evropski parlament bo moral oblikovati svoje stališče. Tudi mi smo že eh, preučili te predloge, eh, druge še bomo preučili. Italija predseduje Evropski uniji in eh, Italija bo stališča EU predstavljala na različnih mednarodnih sestankih. Najprej je tu Eh, sestanek podpisnic konvencije o biotski raznolikosti in eh, potem je tudi sestanek eh, v Nagoji, COP 12. Sestanek COP 12 v Južni Koreji sredi oktobra. Takrat bo govora o uveljavljenju strateškega načrta konvencije. Še drugi sestanki bodo potrebni za to, da lahko dosežemo zastavljene cilje in tudi zato, da ponovno opredelimo globalne cilje trajnostnega razvoja v kontekstu po letu 2015. Predsedstvo želi, da Evropska unija pride pripravljena na te sestanke. Naj zaključim. Naj se vam zahvalim. za vašo pozornost. Prepričan sem, da kar zadeva teme, ki so v vaši pristojnosti, se pravi, kar zadeva okolje, prepričan sem, da bomo na tem področju lahko konstruktivno sodelovali in da bomo pozabili na, na še politične delitve. Okolje se neposredno dotika našega življenja, prihodnosti nas in naših otrok in prihodnosti naših vnukov. Želim vam uspešno delo. Hvala lepa. E Hvala lepa. Tako, sedaj pa kar začenjamo s prvim krogom vprašanj, najprej koordinatorji. Prosim, da se omejite na dve minuti, potem pa bomo imeli prvi krok odgovorov. Peter Lize. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, predsedujoči svetu. Kot koordinator ELS me veseli, da imamo danes popodne dva ministra sveta, ki sta člana ELS. Italijanska vlada ni samo socialdemokratska in veseli me, da ste tukaj vi, predsedujoči svetu, v Evropskem parlamentu in da omenjate Evropski parlament kot svojo prednostno narogo, da ste prišli s tem, čeprav je v Italiji pomemben dogodek s Kosto Concordio. Kar se tiče cilja 2030, dobro je, da ste to omenili, pomembno je, da boste storili vse, da bo Evropski svet oktobra podal predlog in sprejel predlog. V parlamentu je bilo nekaj nesporno, tudi v ELS. Prejšnji teden sem se pogovarjal s kolegi iz ITRE. 40-odstotni cilj vrčevanja pri CO2, tega ne smemo postaviti pod vprašaj. Zato vas upogubljamo, da se za to zauzamete, da bi to Evropski svet torej sprejel. Potem smo v parlamentu imeli različna mnenja, tudi v moji skupini, ali bi imeli enega ali tri cilje. Večina parlamenta in večina delovne skupine ELS meni, da bi bilo dobro imeti tri cilje, kaj ti po lastni presoji Evropske komisije bi bilo to boljše za rast in delovna mesta. Potencial za ustvarjanje delovnih mest in za rast na področju okoljske tehnologije, to moramo izkoristiti. In mislim, da je Evropska komisija danes sprejela pomembno odločitev, 30 odstotna energetska učinkovitost v okviru tega svežnja. Prosil bi vas, da poskrbite, da bo to najmanj sprejeto da se zauzamete za to in da bo jasna tudi narava obvezujočnosti tega dokumenta. In potem še zadnji stavek, več kot milijarda evrov dnevno za uvoz fosilnih goriv, še prav posebno v tem času, ko imamo z Rusijo težave, to je morda nekaj, kar bi lahko bolje uporabili v industriji in pri naših obrtnikih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa takoj dobi besedo Matijo Grote. Hvala lepa, minister. Všeč mi je bilo, da želite doseči kulturni preboj, da bo industrija okrepila konkurenčnost, tako zagnala rast in ustvarila delovna mesta. Veliko vaših kolegov smo že imeli tukaj, ki so predstavljali svoje programe vsake pol leta. Običajno mi delamo po tempu Evropske komisije. Svet pa v svojem tem počasih se zdi, da je to regionalni vlak, torej ne prav hiter. Tako je bilo tudi pri podnebni zakonodaji. Upam, da bomo tukaj pri poročilu Iva Beleta hitreje napredovali in da bomo tudi že prej uveljavili to zakonodajo 2021. To je veliko prepozno tako smo v nevarnosti, da bi sistem utrpel veliko škodo in zato prosim, da bi se skupaj premaknili na leto 2017. Kar se tiče konferenc COP, tukaj smo vedno znova doživljali tisti, ki smo tukaj, da se Evropa tam predstavlja, parlament ima delegacijo, komisija je navzoča, je, vodimo pogovore, potem pa Evropa razpade pri napovedi finančne podpore v 28 držav članic. Upam in prosim, da bi to bolje usmerjali pod italijanskim predsedstvom in da bi našli več posluha za to v Limi, ko gre za finančna vprašanja. Kar se tiče energetske učinkovitosti, tukaj moramo reči, da je več, kot smo upali, vendar pa še vedno zaostaja za tem, kar je sprejel parlament. Mislim, da smo mi imeli 40 odstotkov, sedaj pa je 10 odstotkov manj, tako da to ni dovolj. Vsekakor bi to bil konditurni program za gospodarstvo, za obrt in to bi ustvarjalo delovna mesta na dolgi rok. Zato upam, da boste kot predsedstvo odprti za to, da bi te omejitve še povišali in da ni vse skupaj že zabetonirano. Eh, e Hvala lepa. Sedaj pa Jan Duncan. Thank you very much. We are concerned across Europe now. Po vsej Evropi nas skrbi energetska varnost. Zanima me, mnenje ministra, kar se tiče nekonvencionalne eh, karbohidratov in frackinga v naslednjih šestih mesecih. Kaj menite, kakšne bodo postopke na tem področju? Grazie, adesso per il gruppo liberale Nils Torvalds. Ko sedaj pa imenu liberalcev Nils Torvalds. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Galeti, da ste z nami. Zelo smo zadovoljni, da ste z nami in upam, da boste tako zadovoljni tudi decembra, ko vam bomo rekli arrivederci. Sem poročevalec za dosje ILUK in tukaj tudi slišim govorice o eh, manjšini, ki bi lahko blokirali delo v svetu. Ali lahko, poveste, ali lahko sprostite to blokado, če bi res nam grozila. Hvala lepa. Grazie.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 radi bi predlagali, da kot mož, ki skrbi za okolje, izvedete takošnja posvetovanja o sporozumu T-tip. Ta je povezan z okoljem. Gotovo to razumete. T-tip govori o kemični industriji, o varnosti živil, o standardih, ki jih imamo v Evropi. Menimo, da ko se komisija tajno pogaja, mora biti svet tisti, ki bo to temo odprl javnosti in nam iskreno povedal, kakšno je vaše mnenje glede tega sporozuma in prihodnih pogajanjih. Tako kot to poteka sedaj, je to popolnoma nespremljivo za nas. Bojimo se, da bodo naši okoljski in socialni standardi ogroženi zaradi trenutnega stanja v pogajanjih. Potem pa še nekaj. To ste omenili v svojem govoru. Govorili ste o zakonodaji za ravnanje z odpadki. Govorite o tem, da smo v krizi na tem področju in to je nespremljivo na dolgi rok. Sprašujem vas, kaj boste storili za to, kajti v Italiji, po mojih informacijah, resnično je že prišlo do krize na področju zbiranja odpadkov. To odpadke ogrožajo, potalnico in tega ne morete pripričati. Kaj boste, boste storili v prihodnjem? Kakšne standarde boste vzpostavili za to, da bi se izognili temu, kar se dogaja v vaši državi? Hvala lepa. Sedaj pa zeleni iCloud. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, minister, za podrobno razlago vašega programa v naslednjih šestih mesecih. Moje kolege iz ARD je dejal, da si želi, da vam bo prijazno, da je arrivederče na koncu. Mislim, da je želel biti prijazen, tako mislim tudi jaz. Gotovo pa bo ena priznostnih nalog za zelene, energetsko podnebni svežen do leta 2030, o tem se bomo pogovarjali, v vodnih besedah ste dejali, da bo to ključnega pomena, da mora biti Evropa enotna pri tem. Parlament je enoten in ima zelo jasno stališče glede tega tega, kako bi ta svežen naj izgledal. Resnično mora biti svežen. To pomeni, da potrebujemo tri obvezojoče cilje zniževanja emisij, obnovljivi veri, to mora biti tudi nacionalni cilji in glede učinkovitosti. Danes je komisija pripravila nekaj glede učinkovitosti in je dejala, da se zazema za 30 odstotkov, mi pa smo za 40 in si želimo obvezojoče cilje. Tako da se veselimo italijanskega predsedstva, da bo pritisnila svet v smeri sprejema sporozuma o svežnju treh ciljev in rad bi slišal več strani ministra, kako bo vse skupaj potekalo. Potem pa Lima. Eden ključnih vidikov bo financiranje. Vprašanje je sledeče. Zaenkrat Evropska unija nikoli ne spreme skupnega stališča glede financiranja. Države članice podajajo obljube o financah in to je zelo nejasno kar se tiče financiranja na ravni EU. Ali bi lahko zagotovili, da bi EU bila v Limi enotna, kar se financiranja tiče, ne pa da bi vedno imeli nepredvidljiva stališča držav članic. In potem seveda tudi. Pomorstvo. Tudi tukaj mislim, da bo potrebno doseči vsaj nekaj, kar nas bo zadovoljilo. Boste lahko vse to pomagali tudi pri tem dosejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako. Nikola Pedičini v imenu EFDD. Prosim. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa ministru, da je danes z nami. In hvala lepa za spremanje vprašanj. Tukaj predstavljam eksperiment. Sem v skupini EFDD, v imenu gibanja pet zvezdic. Mi namenjamo veliko pozornosti neposredni demokraciji. In moje vprašanje je vprašanje velike večine državljanov, ki se želijo zastaviti to vprašanje. Glede na ambiciozen program na področju podnebja in energetike, gre za znižanje CO2 za 40 odstotkov in tudi zniževanje porabe fosilnih goriv za 27 odstotkov. Ko govorite o izbirah, ki jih moramo storiti glede okoljskega vidika, kakšno je mnenje italijanskega predsedstva glede odločitve vlade Montija? To pa je potem sprejela vlada Lete, da bi podvojila izkoriščanje oglikohidratov, oglikovodikov v Italiji, oprostite. Kakšen, bo to, kakšen vpliv bo to imelo na onesnaževanje v Italiji in na Hrvaškem, kar se tiče izkoriščanja teh virov. To bo gotovo imelo okoljske posledice, mar ne bi bilo bolj enostavno podvojiti. Nekatere druge vidike 7 na 14 odstotkov, ne pa podnebne cilje. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bil prvi krok koordinatorjev, sedaj pa dobi odgovor, eh, čas za odgovore minister. Prosim, če odgovorite na vprašanje v petih minutah. Hvala lepa, to bo zelo težavno, poskusil bom. Gotovo pa boste razumeli, če morda ne bom odgovoril na čisto vsako vprašanje. Energetska učinkovitost in 30 odstotni cilj, ki si ga je komisija trenutno zadala, mislim, da je energetska učinkovitost nekaj, kar je zelo pomembno, kar se tiče vpliva na energetsko podnebni svežen. To sem omenil na začetku govora. To je strateškega pomena za predsedstvo in za svet kot celoto, pa tudi za parlament. To je tema, ki je zelo tesno povezana s cilji, ki smo se jih zadali med predsedovanjem, torej rast in delovna mesta. Menimo namreč, da bo boljša energetska učinkovitost ustvarjala delovna mesta in dobiček za podjetja, še prav posebno za MSP-je, ki najbolj trpijo v Evropi. To bo imelo vpliv tudi na okoljsko varnost, če bomo energetsko učinkoviti, bomo lahko privačevali energijo in bomo postali bolj neodvisni. In bomo bolj neodvisni od virov. Dejal sem, da je to temeljnega pomena namen sveta je trdo delati za dosego usklejenega odgovora do 26. oktobra. To mislim, da je znak, ki ga moramo poslati državljanom Evropske unije in sicer zaradi razlogov, ki sem jih že omenil. To moramo poslati vsem državam, globalno gledano. Limo, decembra in Pariz 2015 lahko uporabimo za to sporočilo. To je ključni izjiv. Nekatere države si želijo biti bolj ambiciozne, druga manj, nekatere so bolj zavezane ciljem, druga manj. In mislim, da bo dožnost Evropskega sveta najti kar se da ambiciozen dogovor, doseči kar se da ambiciozen dogovor in zajeti vse države v ta sporozum. Kar se tiče ETS, to sem že omenil v vodni izjavi to je spet tesno povezano z energetsko-podnebnim dogovorom, ki ga moramo doseči. To je torej še en sestavni del, ki, kjer moramo doseči kar se da veliko napredka v svetu. Mislimo, da je ključnega pomena, da to dosežemo. Zakaj? Zagotoviti moramo, da bo trg ETS postal bolj stabilen, tako bo postal bolj verodostojen, bolj učinkovit in nam bo pomagal zmanjševati emisije. Ko pa seveda to pravim, pa upam, da bo Evropski parlament na to temo lahko dosegel napredek kratkoročno gledano pri svojih razpravah, kajti to pomeni, da bomo tudi mi lahko dosegli napredek. Ilok. Svet, kot veste, je že dosegel dogovor junija na to temo. Pripravljeni smo zaključiti s tem dosegem, kar se da hitro, z direktivo s pomočjo Evropskega parlamenta. Vemo, da to ne bo enostavna razprava, nobeni instituciji, od institucij ni ta tema bila nesporna, torej posod je bila nekoliko kočljiva in mislim, da je svet sedaj sprejel stališče, ki je dober kompromis, kot sem dejal. Tukaj mislim, da imamo elemente za nas, da bi lahko to temo zaključili. Potem pa sporozum TTIP ZDA v predsedstvu se pogajamo v svetu za zonanjo trgovino. Kateri pa so kriteriji? Paralelizem, vzajemnost, zaščita in zagotovitev okoljskih standardov v Evropi, tudi tem sporozumu, pa seveda tudi socialnih standardov in vrednot in vrednot na trgu delovne sile. To so cili, vrednote, parametri, ki se jim ne bomo odrekli. Nadaljevali bomo na tej podlagi in si želeli več preglednosti. Odpadki. Tudi ta tema je taka, da je potrebno doseči nadaljni napredek. Imamo svežen, čista Evropa in tukaj so vsi oddelki zelo pomembni, tudi oddelek, ki se dotika odpadkov. Kar se italijanskega vprašanja tiče, ne bi želel govoriti o tem, kaj ti tukaj predstavljam svet. In mislim, da bi bilo napak, če bi na to pozabil. Včasih pozabljamo, prepogosto pozabljamo, da imamo nacionalno gledano regije, ki dosegajo visoke stopnje reciklaže, najviše, med najvišjimi v Evropi. Tako da ne moramo reči, da smo bolj prizadeti zaradi te težave kot drugi je pa vprašanje odpadkov nekaj, kar zadeva žal celotno Evropo. In svežen odpadkih je bil sprejet nedavno v svetu, zato je težko imeti to kot prednostno temo za pogajanje s parlamentom. Vseeno pa je to lahko naša prednostna naloga, medtem ko čakamo na stališče Evropskega parlamenta. Naša naloga bo, da dosežemo kar se da veliko napredka v darovanju sveta. To bi potem eh, bila otipljiva zaveza urejanja tega vprašanja. Lahko bi se pogovorili o ministerskem predlogu oktobra na to temo. Potem emisije z pomorskega prometa. Priznavamo pomen te teme tudi kot del mednarodnih pogajanj znotraj IMO in tudi smo vsi zabeležili glasovanje parlamenta v prvi obravnavi. Upamo, da bomo imeli konstruktivno razpravo s parlamentom kar se da hitro, zato da bomo lahko dosegli napredek pri tem vprašanju. Ko bo enkrat poročevalec imenovan, bomo stopili z njim v stik, tako da bomo lahko hitro vodili razprave in zaključili to temo. In potem zadnje vprašanje. Kar se tiče vrtališč, to ni pomembno samo za Italijo. V Italiji pa tudi drugih državah se zavedamo, kakšni so rezultati frackinga. In rad bi objektivno izpostavil, da imamo evropsko zakonodajo na to temo. In ta je ena najbolj strogih, globalno gledano. Mislim, da to kaže na to, kako pomembna je za nas ta tema. In ker je ta tema za nas pomembna, seveda te teme ne bomo zanemarjali niti na evropski ravni, kar se tiče disciplina iskrilovcev, nimamo zakonodajnega predloga. Če bi si želeli, da že začnemo z razpravami na to temo in glede še prav posebno vpliva na okolje tega plina, potem svet temu ne bi nasprotoval oziroma italijansko predsedstvo ne bi nasprotovalo temu. Hvala lepa za ta prvi krok odgovorov. 23.24 kolegov še želi besedo. Najprej 12 v prvem krogu, potem pa 12 kolegov še v drugem krogu. Ivo Belet, ELS, je prvi. Dve minuti še vedno, ali pa še malo krajše, če bi to šlo. Hvala lepa, skušal bom spoštovati vašo omejitev. Minister, pozdravljeni še enkrat. Hvala lepa, da ste z nami in da ste pripravljeni odgovarjati na vprašanja. Kratek bom, ker je veliko vprašanj že bilo zastavljenih in dobili smo tudi odlične odgovore. Resnično je pomemben dan danes, kar se predloga komisije tiče glede energetske učinkovitosti s ciljem 30 odstotkov. Vsi vemo in se strinjamo glede tega, da je energetska učinkovitost ključnega pomena, da zmanjšamo našo energetsko odvisnost od, še prav posebno, Rusije pet odstotkov več ambicij, pomeni 11 odstotkov manj potreb po uvozu plina. Računamo na vas, kar se tiče sestanka sveta sredi oktobra in računamo na italijansko predsedstvo, da boste zagotovili ne samo večino, temveč soglasje vseh 28 držav. Potem pa vprašanje, kar se tiče zmanjševanje emisij CO2 in ETS-a. Potrebujemo evropski ETS sistem. Kolega Grote je že govoril o strukturni reformi, ki jo potrebujemo, kajti vsi vemo, da so cene preniske in da vzpodbud skoraj da ni več za industrijo, da bi investirala v inovativne tehnologije. Upamo torej, da se tudi vi strinjate, da je strukturna reforma potrebna in da moramo doseči napredek pri tej temi, pri tem predlogu Evropske komisije v naslednjih mesecih. Vemo, da do konca leta tega ne bo možno dokončati, no čudeži se vedno dogajajo, vendar pa mislim, da se bo to zgodilo kasneje. Lahko poveste kaj več in Matija se je o tem že spraševal o časovnici uveljavljanja te reforme. Kajti nekatere države članice želijo se skupaj storiti hitreje in to niso ravno najmanjše. Zauzemajo se za frontloading, govorijo o letu 2017 in največ o letu 2021. Lahko povedate kaj o mednarodnih kreditih? Ta sistem bo torej se končal leta 2020. In potem še nekaj, osebnega, vaše osebne mnenje glede te časovnice in potem, kar se tiče dovoljenic, dogovora glede tega lani, kaj se bo zgodilo glede tega v naslednjih letih, bi lahko to vključili tudi v sistem stabilnosti za tržne razmere. Hvala lepa. Hvala lepa, Ivo. S in D. Eh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, minister. Hvala lepa za predstavitev prednostnih nalog italijanskega predsedstva. Hvala lepa za pripravljenost na odgovarjanje na naše vprašanje. Kar se tiče direktive 602 skozi 94 o embalaži, si parlament želi omejitev uporabe plastičnih vreč. Kaj bo? storilo predsedstvo na to temo, ali predsedstvo meni, da bo lahko to združili skupnostnimi cilji, da bi znižali uporabo plastičnih vrečk in bi upoštevali najboljše prakse v veliko državah članicah, tudi v Italiji. V predstavitvi je predsedstvo samo mimo grede omenilo ta svežen. Zato še enkrat sprašujem, kaj predsedstvo meni o tem dosejo in ali lahko doseže kaj do konca predsedstva. Hvala lepa. Hvala lepa. EKR. Er. Girling. My apologies, chairman. Se upravičujem, preveč sem bila zaposlena, pogovarjala sem se s sosedom. Čisto enostavno vprašanje. Minister je uvodoma prijazno spregovoril o prednostnih nalogah potem pa je v 18 minutah spregovoril o celotni koski agendi v EU. In pravzaprav na koncu nisem točno razumela tehnično, kaj bo zahteval od uradnikov, kje bo želel, da eh, bodo bolj dejavni, kje bi naj bile prednostne naloge. Torej, na kratko, tri glavne prednostne naloge in kaj želi doseči pri teh temah do konca predsedovanja. Hvala lepa. Alde, gospa Ris. Hvala lepa. Bom zelo kratka. Vem, da bo eh, danes popovdne kar športno za naša dva ministra. Eh, želim se vrniti k občutljivemu vprašanju, namreč eh, možnosti držav članic zaomejijo ali prepovedo eh, gojenje GMO. In eh, to je tema, s katero se je okvarjala Korin Lepaže. To je občutljiva tema, kot ste rekli, gospod minister. V nekaterih regijah celo eksplozivna. In nevladne organizacije so v bistvu mebolizirale na tem vprašanju. E, Kmeti in javnost od nas veliko pričakujejo. Re, rekli ste, da je skupno stališče bilo sprejeto, e, tega skupnega stališča še nismo uradno dobili. No in naj vas spomnim, da je Evropski parlament bil sam zelo ambiciozen, soglasno e, smo skoraj izglasovali svoje stališče in tu ne bomo popustili. No, ampak prosim vas za naslednje. Prva obravnava je bila že leta 2011, tri leta so že potekla od takrat v eh, hladilniku sveta je ostal ta tekst. Vi ste danes bili eh, velik optimist, rekli ste, da boste dosegli odlične rezultate v času vašega predsedovanja. Jaz sem presrečna, eh, da tako mislite, ampak zakaj tako mislite, zakaj ste lahko tako optimistični? Vem, da govorim že predolgo, Ampak še eno vprašanje. To vprašanje je bilo v času kampanje zelo prisotno med sodržavljani in to je eh, vprašanje, ki se nanaša na eh, izgube hrane. Tone in tone hrane se vrže v Evropski uniji stran vsako leto. Mislim, da ste nekje omenili, da boste tudi tu poskušali nekaj doseči. Mislim, da je nujno se odzvati na ta vprašanja naših sodržavljanov in kako nameravate to narediti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Avken. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, minister. Hvala lepa, da ste prijazno omenili moje poročilo o plastičnih vrečkah. Zelo sem vam hvaležna za to in upam, da boste pritisnili v smeri odločne zakonodaje. Naj spostavim, da sem ponosna na ta predlog, da imamo cilj odstotkovni cilj za znižanje, torej 50 odstotkovno znižanje v treh letih in 80 odstotkovno v petih letih. In potem druga točka, pozivamo tudi, da bi imeli obvezujoč sistem, saj v živilskem sektorju ta dva cilja. Tukaj vem, da imate zelo napredno zakonodajo in upam, da nas boste podprli. Prav tako upam, da boste pri nadaljem delu, glede odpadkov, zagotovili znižanje ta predlog pri plastičnih vrečkah. Je prvi predlog, ko resnično skušamo zniževati sedaj, ker nismo dovolj, do, delovali dovolj preventivno prej. In potem GSO-ji menimo, da bi seveda o tem morali govoriti z naslednjo ministrico, vendar pa upam, da boste tukaj sledili stališču Junkerja, da boste dejali, da ni spremljivo, da je dve tretjini držav članic proti temu. Upamo, da bomo torej lahko imeli sistem, ki bo zagotovil več, ki bo zagotovil več podpore držav članic bila sem v Laciju z odborom za peticije. Prav imate, čudovito področje imate v Italiji, kjer imate idealen sistem, imate pa tudi zelo veliko slabih primerov. Računam na vas, da nam boste pomagali, da boste pomagali komisiji rešiti tudi druga vprašanja. Italija bi resnično lahko prevzela pionirsko vlogo, kar se tiče upravljanja z odpadki. Vendar pa tukaj morate potem pogledati tudi v smeri kampanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden prejdemo na naslednje vprašanje. Lepo prosim, da bi spremenili naš program. Namreč večina Evrope bo imela minuto mavka za žrtve sestreljenega letala. Lepo prosim za minuto molka. grazie per eh, questo gesto simbolico ma importante. Hvala lepa. To je bila simbolna gesta, ampak to ne pomeni, da ni bila pomembna. Zelo pomembna je bila. Morido? EFDD. Gospod Afronte. Hvala lepa, gospod predsednik. Če se vrnemo k točki, ki ste jo obravnavali in sicer vrtanje Hrvaška v Jadranu prodaja na dražbi 29 zemljišč. V Italiji smo lahko prebrali, da Italija to pobudo podpira, čeprav ni dosegla toliko napredka kot eh, Hrvaška. Zakonodaja je zelo stroga, ampak zanima me, kaj menite o tem da je zaščita okolja v Jadranskem morju zelo ogrožena. Mislim, da bi temu morali nameniti več pozornosti. Zanima me, ali lahko še vedno govorimo o trajnostnem razvoju, če, gov, če črpamo fosilna gorivo v tako občutljivem okolju. Hvala lepa, gospa Gardini. Hvala lepa. Kratka bom, bom prešla kar na vprašanje. Najprej hvala lepa, da ste pri nas. Vrniti se želim temu, kar smo slišali o konferenci v Limi. Od uh, eh, Köbenhavna naprej spremljam kope in uh, v zadnjih nekaj letih smo videli, da prihaja do blokad, ki se potem razrešijo v zadnjem možnem trenutku. V pripravah na Pariz me zanima, kaj načrtujete, kaj načrtujete za to, da bomo dejansko dosegli napredek. Res je, prav imate, zavedamo se dejstva, da smo krizo imeli, ampak eh, spremeniti je treba naše mišljenje, spremeniti je treba naše dojemanje, kaj te okolje in podnebne spremembe se še vedno obravnava kot oviro ne pa kot eh, nek dejavnik, ki bi nam lahko koristil. Morda lahko poveste kaj več o tem. In še nekaj, omenili ste neformalno srečanje v Milanu, tam so bili ministri za zaposlovanje in ministri za okolje. Zanima me, kaj predsedstvo načrtuje v zvezi s tem krožnim gospodarstvom. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Poc. Thank you, chair. Uh, pana ministra, to je velmi jednoduché. Hvala lepa. Imam eno zelo preprosto vprašanje. Endokrini disruptorji. To je sedaj padlo nekako v ozadje. Evropska komisija ne zagotavlja odgovorov, ki jih Evropski parlament zahteva. Zanima me, ali bo vaše predsedstvo kaj storilo v zvezi s tem. Grazie, vice presidente. Hvala lepa, gospod Poc. Sedaj pa gospa Pijeti Kajnen. Thank you, Mr. President. <clears throat> First of all, I would like to... Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Najprej vam želim čestitati, gospod minister. Tukaj le sem. Mislim, da ste imeli dober govor o zelenem gospodarstvu. Bili ste zelo vsebinski, dejali ste, da to ni boj med industrijo in okoljem, niti ni boj med različnimi področji industrije. Gre za ključni element, s katerim lahko ustvarjamo nova delovna mesta, nove dohodke in krepimo konkurenčnost. To bo imelo pozitivne učinke na našo industrijo. Gre za boj med družbami v posamezni industrijski veji. Naša naloga je, da pomagamo zagotoviti enake možnosti za vse. To ste tudi sami lepo povedali. Sedaj pa krožno gospodarstvo, k temu se želim vrniti in k predlogom učinkovitosti z viri. Ne vem, ali je prišlo do težav pri tolmačenju, ali vas nisem prav dobro slišal, ampak k trem vprašanjem se želim vrniti. Najprej energetska učinkovitost. Zanima me, ali podpirate 40-odstotni obvezujoči cilj. Če da, me zanima, kako bi to lahko delovalo, kako boste prevzeli vajeti v svoje roke v svetu, zato da bi se to zgodilo. Zanima me, kako boste to storili in kako se bo to odražalo v direktivi o energetski učinkovitosti. Drugič, in s tem se vračam k ciljem krožnega gospodarstva, ali mislite, da boste lahko dosegli obvezujoče kazalnike glede učinkovitosti v evropski semester. Rezerva za stabilnost trga znaša tri leta, zanima pa me, kaj eh, boste storili vi, ali boste nadaljevali prizadevanja za to, da ta vrzel ne bi več obstajala, za to, da bi se sistem lahko začel že leta 2017. Hvala. Grazie alla collega Pieti Canen, adesso per l'altro. Hvala lepa. Gospod Farija. Gospod minister, kakor smo že slišali, v stališču o novi politiki EU za energijo in okolje za leto 2030 je Evropski parlament podprl zmanjšanje izpustov CO2 za 40 odstotkov, 30 odstotni delež obnovljivih virov energije in 40 odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti. Sam sem poročevalec za izpuste CO2 in za zmanjšanje teh izpustov v ladijskem prometu. In glede na to, kaj ste povedali vi v svojem uvodnem nagovoru, ko ste govorili o trajnostni rasti in glede na to, da je Evropski parlament dal zelo pomemben politični signal, da bi okrepili ambicije komisije, me zanima, ali nam lahko poveste, ali bo italijansko predsedstvo poskušalo v svetu doseči, da bi resno razmislili o stališču Evropskega parlamenta. Hvala. Si. Hvala lepa. gospod Taylor v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod eh, minister, za vašo predstavitev. No, razmišljal sem o rasti in eh, ena od rasti, ki je ne želimo videti, pa smo jo videli, je rast smrti evropskih državljanov zaradi onesnaženosti zraka. Po študiji komisije je 420 tisoč ljudi v Evropski uniji žrtev vsako leto onesnaženosti zraka. Upam, da ste tudi vi šokirani nad tem. Mislim, da je to popolnoma nespremljivo. Upam, da se tako zdi tudi vam. Zanima me, kaj bo italijansko predsedstvo storilo za to, da se bodo povečale ambicije v zvezi z nacionalnimi zgornjimi mejami in direktivami na tem področju. Zanima me, ali boste podprli obvezujoči cilj za leto 2025. Hvala. Hvala lepa, gospod Taylor. Sedaj pa ELS, kolega Nači. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik gospod minister, hvala lepa, da ste nam predstavili prednostne naloge italijanskega predsedstva osebno. Hvala lepa, da podpirate tudi okoljoprijazno gospodarstvo. Prav tako pa bi rad povedal, da je zelo pomembno, da je treba spodbujati okoljoprijazne vzorce potrošnje. V politiki bi morali tudi spodbujati oblikovanje novih delovnih mest ko določamo cilje za zaščito okolja. Naše podnebne politike in v okviru tega energetska politika nažalost vodijo v naložbe, ki ne ustvarjajo trajnostnih delovnih mest. Ne le to. Včasih se zaradi tega zapirajo družbe, ker so politike na področju CO2 tako stroge. To velja še posebej za vzhodnoevropske države. To so žrtve. In eh, te žrtve niso dobile ustreznega nadomestila zaradi eh, izgube vrednosti kvot. Brez globalnega dogovora te žrtve ne bodo služile ničemor. Zanima me, ali je znano, koliko zmogljivosti smo nadomestili ali koliko zmogljivosti smo predali zunanim izvajalcem, izvajalcem zunaj Evropske unije zaradi uhajanja oglika. Če teh politik ne bomo spremenili, ne bodo trajnostne. Mislim, da bi morali več povdarka namenjati bolj učinkoviti rabi naravnih virov, ne pa toliko trgovanju z emisijami če bomo povečali energetsko učinkovitost in če bomo reciklirali sekundarne surovine, bi lahko našli načine za oblikovanje novih in trajnostnih delovnih mest. Še eno vprašanje, gospod minister, če mi dovolite. Zanima me, kaj menite o plinu iz skrilovca, kako bi spodbujali plin iz skrilovca za to, da bi poskrbeli neodvisnost. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa bo dobil besedo minister. Prej pa še gospod. Gospa Butela. <laughs> so I didn't hear you. Um, uh, her old farande, uh, her minister. Hvala lepa, gospod minister. Ok, even, eh, jaz bi vokso glada, vrat v tu. Najlepša eh, hvala. Poslušala sem ministra zelo eh, pozorno in zelo sem bila uh, zadovoljna, ko ste omenili tudi emisije pomorskega prometa. E, ta dosje e, je za me zelo pomemben in me zanima, kaj boste naredili. Prav tako ste omenili sestanek v Limi, rekli ste, da je za italijansko predsedstvo pomembno, da se tu naredi korak naprej, vendar pa bi želela svojim sodržavljanom na švedskem povedati, da se italijani resnično trudijo za to, da bi Evropska unija bila v prvih vrstah boja proti podnebnim spremembam. Tako da bomo res lahko uh, imeli močno stališče na naslednjem vrhu. Kako boste torej poskrbeli za to, da se določijo zavezojoči cilji? kako ambiciozni ste v tem pogledu, katere prioritete boste predstavili v imenu Evropske unije, zato da bo lahko eh, leta imela močno stališče na eh, tem vrhu. Hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam, ki so zastavili vprašanja. Gospod minister, sedem ali osem minut imate tokrat na voljo za odgovore. No, mislim, da bi potreboval štiri ure da bi se res podrobno spustil v vsako vprašanje, ampak sprejemem vaš izjiv za 7 ali 8 minut. Naj na začetku nekaj povem. Zelo sem zadovoljen, zato ker se mi zdi, da se v splošnem strinjate z zastavljenimi glavnimi prednostnimi nalogami. Gre za spremembo kulturne paradigme. Spremeniti želimo pristop. Okolje ne želimo obravnavati kot oviro, ampak nekaj, kar želimo vključiti v svoje delovanje. Okolje ne bo več del problema, ampak bo del rešitve za probleme v različnih drugih sektorjih. To je sprememba paradigme in uh, Zelo lepo je videti, da ste tako sprejeli tak pristop. Po mojem mnenju to pomeni, da lahko svet in predsedstvo na teh konceptih delata v prihodnih mesecih še naprej. Sedaj pa kako bi lahko te koncepte pretopili v dejanske ukrepe na terenu. Če tega koraka ne bomo storili, bomo pač leporečili, storili pa nič. Številne teme, na katere smo opozorili danes, mislim, da zadevajo spremembo paradigme. Ko govorimo o krožnem gospodarstvu, ko govorimo o učinkoviti rabi virov, dejansko govorimo o spremembi strukture gospodarstva. In to je zelo pomemben menik, kajti gospodarstvo bo potem služilo okolju. Imeli bomo gospodarstvo, imeli bomo gospodarski sistem, seveda, lastniki podjetij bodo imeli dobiček, to je njihova pravica, proti temu seveda nikakor nismo, vendar, če bodo lastniki podjetij spoštovali okolje in če se bodo zavezali k krožnemu gospodarstvu, potem bo to zelo dobro tudi za njih, kajti tako bodo še izboljšali in povečali dobičke. Seveda, pa moramo zagotoviti, da to pomeni, da bodo res koristili izdelke in surovine, ki na koncu življenjskega cikla ali tudi med proizvodnim ciklom proizvajajo odpadke, ki jih je mogoče uporabiti v drugih ciklih ali procesih ali da to vodi do izdelka, ki ga je potem mogoče reciklirati, ne pa zavreči. Zakaj je to tako velika sprememba? To je velika sprememba zato, ker bomo spremenili poslovanje iz linearnega gospodarstva se bomo podali v krožnem gospodarstvu. Zakaj bo to oblikovalo nova delovna mesta? No, poglejte si nove poklice in učinek teh poklicov. Naprimer, eko dizajn, eko oblikovanje bo v bistvu novega gospodarstva. To bo pomenilo zelo veliko novih delovnih mest, novih poklicov. Enako velja seveda tudi za naslednje. In sicer to vprašanje je zelo pomembno. Če preučimo energijo in podnebje in dogovor med tema dvema elementoma. Če želimo biti ambiciozni pri svojih ciljih, potem moramo izboljšati energetsko učinkovitost. To bo seveda ustvarilo nova delovna mesta, obenem pa bomo spoštovali okolje. V sektorju obnovljivih virov vam lahko povem, da imamo v Italiji visoke cilje. S tem smo oblikovali veliko novih delovnih mest. Vem, da enako velja tudi za vaše države članice. Torej, vse skupaj je nek proces, vse teče naprej. Mi bomo ta proces podpirali še naprej. Seveda pa se moramo zavedati, da je treba zagotoviti to spremembo paradigme. No, kar zadeva vprašanja, mislim, da sem na nekatere vprašanja že podal odgovore, ampak eh, če ne bom podroben, ne gre za to, ker se želim izogibati odgovorom, ampak preprosto ne znam odgovoriti bolje, kot sem že odgovoril. ETS, po našem mnenju, je to prednostno področje, o tem sem že govoril. Kar zadeva časovnico, mislim, da želi več kot ena država članica časovnico nekoliko pospešiti. To je zelo pomembno vprašanje in na tem delamo. Kar zadeva mednarodno raven, krediti, kuponi, mislim, da bi to morali oceniti kot eh, del nekih celotnih reform. Pripravljeni smo sprejeti omejitve uporabe, ne želimo odvračati vlagateljev, prav tako ne želimo kaznovati posameznih naložb, ki so morda dosedaj že bile izvedene. Ampak na to temo želim povedati še nekaj. To velja za ETS, ampak tudi za kakršnakoli vprašanja v zvezi z podnebno-okoljskim svežnjem. Mislim, da moramo zadeti pravo ravnotežje. To bomo poskušali storiti v prihodnih mesecih. Namreč, tekom pogajanj bomo poskušali doseči čim več. V Evropi obstajajo ambiciozne in manj ambiciozne države. In, kot je običajno v Evropski uniji, bomo morali poskušati doseči neko ravnotežje. Vedno poskušam upoštevati, da prizadevanja za popolnost lahko omejijo doseganje tistega, kar je dosegljivo pri 28-terici držav članic je pač treba poskušati doseči čim boljši rezultat. Ta rezultat ni vedno popoln. Mi si bomo prizadevali za čim boljše in na koncu bomo morda dobili nekaj, kar je dobro, ne pa najboljše, ampak to preprosto zato, ker bomo poskušali zadeti ravnoteže med 28-terico držav članic. Zato si bomo prizadevali in še pred konferenco iz Lime bomo na tem delali, na tem v bistvu že delamo, In tudi pred Milanom smo na tem že delali. Kar zadeva plastične vrečke. To je tema, ki je še posebej zanimiva za nas. Nekaj želim povdariti. Doseči želimo napredek na področju uporabe plastičnih vrečk, kajti zavedamo se, da je to okoljski problem. To ni nikakršen drugačen problem plastične vrečke onesnažujejo, onesnažujejo naša morja. In pri obravnavi te teme nas še posebej skrbi okoljska komponenta. Želimo si doseči napredek, želimo si dogovor med vsemi državami. Vemo, da si Evropski parlament želi videti cilje, komisija in številne države v svetu pa teh ciljev ne želijo. Mislim, da bi bil že uspeh če bi do konca tega šestmesečnega obdobja sprejeli odločitev, da bo vsaka država članica na notranji ravni sama sprejela odločitev, da zmanjša uporabo plastičnih vrečk. V nekaterih primerih, v Italiji in na Irskem naprimer, smo videli postopno opuščanje uporabe plastičnih vrečk. Upamo tudi, da bomo do decembra že dosegli nekaj napredka na nekaterih drugih temah. Vprašali ste me, kaj so moji trije glavni cilji, tri glavne naloge. Naj vam jih na kratko predstavim. Prvič. Dogovor oktobra. V zvezi z podnebno-energetskim svežnjem za leto 2030. Želim si, da bo to ambiciozen dogovor. To sem že povedal prej, še enkrat ponavljam nobenega dvoma ni, da je to prednostni cilj. Na začetku sem rekel nekaj, kar je po mojem mnenju pomembno in sicer novo upravljanje Evropske unije, kajti okolje mora biti vključeno v upravljanje Evropskega semestra. Po mojem mnenju bi to bila velika zmaga za svet, pa tudi za parlament, še posebej pa za vaš odbor, če bi se to zgodilo, seveda. Prav tako sem izpostavil nekaj dosjejev, naprimer GSO, plastične vrečke, in ilug oziroma posredna sprememba rabe zemljišč. Mislim, da bomo z vašo pomočjo lahko dosegli občuten napredek na teh področjih. Kar zadeva GSO, Hvala, Bojsa Petek, Ildodič Junior gensko spremenjeni organizmi. 12. junija je komisija dosegla dogovor, to sem povedal že na začetku. Naš namen je delati na osnovi tega, zato da bi tudi sami lahko dosegli dogovor do konca italijanskega predsedovanja. Kar zadeva endokrine disruptorje, to je tema, ki je zelo pomembna, to je pomembno za nas In to je pomembno tudi za moj a, program na področju zdravstva oziroma za program kolegice na področju zdravstva. Takoj bomo zavihali rokave in a, de, začeli delati na tem učinkovita raba virov in cili na tem področju. O tem smo že imeli poglobljene razprave v Milanu. Po našem mnenju bi to prav gotovo moral biti politični cilj če bo politika dosegla napredek na tem področju, potem bi prav gotovo lahko videli tudi določitev ciljev. Vendar veliko dela bo potrebnega za to, da se bodo vse države članice o tem dogovorile. Vseeno pa bi bilo zelo dobro, če bi nam uspelo doseči dogovor na oktobrskem zasedanju sveta. Mislim, da sem pokril vse teme, opravičujem se, če sem karkoli izpustil, ni bilo za nalašč. Hvala lepa. Vprašanja so zelo gosta in zastavljena na hitro in težko je včasih podati podrobne odgovore. No, začeli bomo naslednji krok, začeli bomo z ALS. kolega, kolegica Delaje. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod minister, za ta razgovor. Kratka bom, kajti to vprašanje. Se upravičujem. To vprašanje je že omenila ena od kolegic, ampak želela bi, da poveste nekaj več o tako imenovani krožni ekonomiji in o eh, trajnostnem prehranevanju in pa. Eh, Eh, o problemu eh, metanja proč hrane. Ali eh, kaj predvidevate na tem področju? Ali se kaj dela glede na datum porabe hrane? In ali se kaj dela v smeri ravnanja z proizvodji, ki so na vides nepopolni? Kaj ti naši kolegi, kmetici, veliko krat ne najdejo svojega mesta na trgu? Eh, nepopolne proizvode prodajajo dobrodelnim organizacijam. Potem naslednje vprašanje, transparentnost tem, kaj nameravate narediti v zvezi s tem, zlasti kar zadeva uvoz eh, poceni proizvodov, tu mislim na zelenjavo in sadje. In eh, to je povezano z dvema problemoma in sicer plačilo, s plačilom domačih eh, proizvajalcev in pa s problemom ostajanja eh, tistih proizvodov, ki ostanejo neprodani. Kolega Legan. Gospod Leinen, hvala lepa. Gre za platformo za učinkovito rabo virov. Delali smo na tej temi in ugotovili smo, da uporabljamo preveč materijala in ga tudi v bistvu trošimo po nepotrebnem. Spodbuditi pa želim k temu, da bi zastavili nek cilj, o tem smo že govorili. Na področju zaščite okolja in zaščite virov potrebujemo časovni okvir in konkretne cilje, drugače uspeha ne bo. Moje vprašanje je, ali imate kaj v načrtih. In še drugo vprašanje. Zeleni podnebni sklad je prazen. Ali ima Italija kakšne načrte na tem področju, da bi nekaj denarja prišlo v ta sklad? Hvala. Ja Nemčija je obljubila 750 milijonov evrov v Berlinu. Zanima me, ali bo Italija zgled za preostanek Evropske unije. Hvala lepa. Kolegica Jaten Meki, ne vidim je. Prehajamo na. Kolega Davor Sleka. Še Eh, jedno pitanje uvaženi. Hvala lepa, gospod predsednik. Imamo vprašanje za gospoda ministra. Konvencija o čezmejnem onosnaževanju eh, zraka zahteva eh, poseben, posebno pozornost, kajti moramo zaščititi ljudi pred tem učinkom. Že več let državljani Slavonskega broda na Hrvaškem morajo trpeti zaradi tega čezmejnega onasnaževanja zaradi rafinerije v sosednji državi, v Bosni in Hercegovini. Ta rafinerija je v lasti ruskega podjetja in ta uh, se uh, ne modernizira. V, sedaj uh, se načrtuje gradnja termoelektrarne, ampak po mednarodni konvenciji Eh, bi se moralo upoštevati tudi mnenje Republika Hrška. Bosna Hercegovina namreč v svojem parlamentu ni eh, ratificirala ustreznega sporazuma in zanima me, kako bo Italija ravnala v tem primeru. Ali lahko pomagate Hrvaški kot članici Evropske unije, da reši ta dolgoletni problem s sosedno državo, eh, ki ni članica Evropske unije in kako naj Hrvaška zaščiti svoje državljane? Hvala. Grazie. Adesso il collega, il collega Paolucci. Ne? Ne, Gani? Caputo. Grazie Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, zelo kratek bom. Želel bi postaviti eno konkretno vprašanje. Prihajam z ognjene eh, zemlje. In kljub eh, temu, da so v moji regiji bile, bila odkrita nelegalna odlegališča, eh, in e, kljub temu, da se o tem veliko govori, še ni bilo nič narejeno. Kaj namerava storiti italijanska vlada, da bi oblikovala e, strategijo, e, s katero bi bilo mogoče posredovati v takih primerjih in s katero bi lahko našli rešitev za ta problem. Ta problem je postal res ogromen problem v naši državi. To je problem, ki sedaj že presega meje naše države. Hvala lepa drugih kolegov, ki so zaprosili za besedo, ni v dvorani, zato bom takoj dal besedo ministru, potem bomo pa predali besedo naslednjemu ministru. Najlepša hvala. Učinkovita uporaba virov. Potem eh, vprašanje metanja stran strane. To je povezano z učinkovito uporabo sredstev. Res sem bil presenečen, ko sem eh, zvedel eh, na podlagi raziskave, da dve tretjini italijanov ne povezuje vprašanja eh, izgube virov z okoljskimi eh, problemi. Vse pripisujejo gospodarstvu, pa nič Eh, okolju. Mislim, da se soočamo s eh, kulturnim izzivom, s izzivom kulture razmišljanja. Kajti, ko mečemo stran hrano, je to tako, kot bi metali stran eh, naravne vire. In večjo pozornost moramo posvetiti temu. Tudi v vašem odboru. 24. novembra bomo organizirali sestanek na visoki ravni v okviru evropskega semestra. Ta sestanek se bo osredotočil na eh, to vprašanje, ki zasluži vso našo pozornost. In en od ukrepov, ki ga bomo morali sprejeti za boj proti temu fenomenu, je to. Eh, je, da povečamo okoljsko kulturo na nek način. In če naslednja generacija ne bo ustrezno izobražena na tem področju, tega problema ne bomo nikoli rešili. In zato moramo našim otrokom razložiti, kakšna je eh, vrednost okolja, moramo jih naučiti, kako spoštovati okolje. Kar pa zadeva eh, zeleno eh, prehrano, moram reči, da sodelujemo z državami razvojo, z, imamo bilateralne projekte, imamo multilateralne projekte. In nadaljujemo eh, z delom, ki smo ga že začeli, kar zadeva GSO-je. Prej nisem odgovoril v celoti. Naj se ponovno dotaknem tega vprašanja. Čisto jasno povedano, v naslednjih dneh bomo takoj začeli delati s parlamentom, zato da bi oblikovali skupno stališče in prepričan sem, da bomo dobro sodelovali tudi z gospod Rejse, ki je poročevalka in da bomo skupaj našli rešitve. Kar pa eh, zadeva vaše vprašanje, probleme ognjene zemlje zelo dobro poznam. Bil sem tam z eh, lokalnim ministrom, sva skušala najti eh, rešitev. Rekel sem že na začetku, da v lokalnih vprašanjih ne bom govoril in tega se bom držal. Najlepša hvala za vašo vprašanje pozornost in upam, da bo v naslednjih mesecih eh, lepo sodelovali, kaj ti menim, da imamo veliko dela, ki nas čaka in da lahko delamo v zadovoljstvo nas samih in naših otrok. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala gospod minister za to, ker ste prišli in najlepša hvala, da ste odgovarjali na vsa vprašanja petminutni odmor bomo imeli sedaj, zato da lahko eh, spremimo ministra in da lahko pozdravimo ministra Lorencinija. cari colleghi, colleghi se prendiamo posto. Colleghi e colleghi, prosim da sedete na svoja mesta. In bomo začeli drugo razpravo danes popovdne. Dobro, lahko začnemo torej z drugo razpravo in želim se zahvaliti ministrici za zdravje iz Italije, prijateljici Beatrici Larencini. Zahvaljujem se ji, ker je sprejela vabilo našega odbora, da pride k nam danes popovdne. Z ministrom Galetijem smo se že pogovarjali kolegi in kolegice so mu postavili kar precej vprašanj in sedaj ste vi na vrsti, da greste skozi ta ognjeni krst. Deset minut imate na razpolago, razpolago za to, da predstavite prioritete italijanskega predsedstva, potem bomo imeli eh, dva kroga vprašanj. Najprej bodo vprašanja postavljali eh, ko koordinatori političnih skupin, potem bodo pa vprašanja postavljali tudi drugi člani odbora. Takoj dobite besedo, gospa ministrica. In prosim vas, da nam poveste, kakšne so prioritete italijanskega predsedstva. Gospe in gospodje, gospod predsednik, v veliko veselje mi je eh, kot ministrici za zdravje, ki bo tudi eh, vodila svet za zdravje v naslednjih eh, šestih mesecih, da sem lahko tukaj in da lahko govorim o tako pomembni temi, kot je program italijanskega predsedstva na področju zdravstva. V teh nekaj minutah oziroma v teh nekaj mesecih, ki so še pred nami, bomo naredili vse, da bomo eh, pripravili inovativni program. Eh, z Latvijo in Luksemburgom bomo začeli nov trio, skupaj bomo delali 18 mesecev in s kolegi iz teh eh, treh eh, držav smo se dogovorili o skupnem programu in prepričani smo, da se bodo dejavnosti nadaljevale in eh, upajmo, da bodo stvari gladko potekale od enega predsedovanja do drugega. Naše predsedstvo namerava oblikovati evropsko eh, vizijo ki bo temeljila na konkurenčnosti in inovativnosti. To mora biti vizija, ki bo bliže državljanom. To bo tudi del eh, strategije Evropa do leta 2020. Vključili bomo vse eh, glavne relevantne sektorje od prog programiranja, pre pre preventive, eh, promocije zdravja, potem bomo se ukvarjali tudi z terapijo in pa zdravjem živali. Kar, eh, eh, kar zadeva zdravstvo. E, od grškega predsedstva smo podedovali razpravo o medicinskih e, napravah in pa o diagnostiki, o retrodiagnostiki. O tem se razpravlja že nekaj mesecev in skupaj z Evropskim e, parlamentom bo, bo treba oblikovati skupno stališče. Cilj pa je oblikovati tak sistem, ki bo omogočil nadaljni razvoj evropske industrije na tem področju. Evropska industrija je že vodilna na svetu na teh področjih. In um, osemnajst in devetnajst decembra bo letna konferenca o medicinskih napravah kar zadeva varno prehrano tukaj ima predsedstvo eh, dva predloga za uredbo trenutno svet in parlament že preučujeta ti dve uredbi potem sprememba pravil o inšpekcijskih pregledah eh, in drugih oblikah kontrole nad eh, prehrano in krmo ti dve uredbi bosta tudi vsebovali standarde, ki jih bo treba spoštovati na področju ohrane, krme in pa v celotni prehrambni in predovalni industrijo. Želimo zagotoviti, da bo notranje trg ustrezno deloval. To bomo naredili z enako obravnavo vseh eh, udeležencev v gospodarstvu. NV odbor je eh, dal nekaj eh, predlogov sprememb, to so v bistvu izboljšave tako z tehničnega kot z političnega vedika. Zato je treba čim prej začeti delati z Evropskim parlamentom, zato da bi k malu prišli do druge obravnave. Nadaljna prioriteta je boj proti ponarejanju in goljofijam. To je v skladu s predlogom Evropskega parlamenta za rezolucijo o prehrambni krizi. Eh, ki govori tudi o eh, kontroli. Ta resolucija bila sprejeta decembra 2013. Sodelujemo z Evropsko komisijo. 23. Eh, in 24. oktobra bo v Rimu konferenca na to temo, zato da bomo lahko sprejeli strategijo in ocenili probleme na tem področju. In končno želimo uh, Eh, pripraviti skupne smernice. Te smernice bodo potem predložene Evropskemu svetu. Ravno tako je pomemben tudi predlog o novih eh, živilih. Eh, tu predelujemo že obstoječo zakonodajo in poskušamo racionalizirati trenutne postopke harmonizacije tudi v luči zadnjih sprememb evropske zakonodaje. Bistveno je zagotoviti nadzor nad spoštovanjem vseh pravil v prehrambni verigi. Potrebujemo zdravo in varno hrano, ki mora biti na razpolago tudi v ustreznih količinah. To je bistveno za človeška življenja. In zato eh, predsedstvo pozitivno ocenjuje centralizirane postopke ocenjevanja. EFSA je tisti organ, ki bo imel to odgovornost. Potem se seveda zavedamo tudi eh, razlik med državami članicami, vseeno pa upamo, da bosta ti dve uredbi sprejeti. Italijansko predsedstvo eh, namerava podariti tudi pomen cepljenja v strategijah javnega zdravja eh, in eh, predlagamo tudi, da se ocenijo nova cepiva in da se pripravijo načrti za cepljenje v različnih državah članicah. Med eh, temami za sklepe sveta smo že začeli razpravo o eh, cepljenju eh, oziroma o eh, Eh, aktu, ki bo urejal cepljenje. Eh, cepljenje je do sedaj preprečilo veliko bolezni, veliko nalezljivih bolezni. Eh, tu je pa še učinek kohorte, poleg direktnega učinka, ki ščiti ne cepljenje subjekte. V decembru nameravamo predložiti predlog o varnih terapijah in o preprečevanju infekcij. Države članice in komisija so vključene v te napore. Tretja toma, eh, srednja za sklepe, eh, inovacije, ki bo, eh, terapevske inovacije osredotočene na pacijenta. Tu upoštevamo inovacije tako na področju farmacevskih proizvodov, zdravil, kakor tudi na področju medicinskih naprav. Upošteva se tudi stroškovna učinkovitost vedno dražja zdravila so uh, zaskrbljujoča za vse uh, pristojne organe, ki se ukvarjajo s tem. 20. junija je bil svet, 22. in 23. septembra bo pa nenormalni uh, sestanek ministrov, kjer se bodo tudi pripravljali osnutki sklepov. Uh, na podlagi smerni zadnjih dveh svetov, smo želeli zagotoviti večjo reprezentativnost v času našega predsedovanja, zato smo bolj tesno sodelovali z odborom za socialno varstvo, tako da bi lahko spremljali eh, razvoj na tem eh, področju. Seveda bodo naslednja predsedstva morala nadaljevati s tem delom in na zadnjem svetu si bomo pogledali, kakšna je povezava med gospodarstvom in zdravjem oziroma zdravstvo. In vse države članice vedo, kako je to pomembno. Eh, zdravje moramo eh, jemati kot eh, horizontalno dejavnost. V zdravju ne smemo videti stroškov. Potem uspešno sistemov zdravstve, zdravstvene nege. Tu moramo najti nekaj kazalnikov, indikatorjev, ki bodo pomagali država v članica primerjalno ocenjevati uspešnost druga pomembna tema oziroma druge pomembne teme bodo obravnavale na neformalnem sestanku. Naprimer, eh, preprečevanje tumore vse s podbujanjem zdravega načina življenja. Eh, poleg kardiovaskularnih bolezni so tumori zelo pogost eh, vzrok smrti v Evropski uniji. Potem še ena tema, ki nam je zdrava, to je pa Eh, blaženje bolečin in pa palijativna terapija. Terapije morajo postati bolj humane. Na sestanku eh, ministro za zdravje se bo pogovarjalo še o drugih eh, temah, kot je naprimer respiratorne bolezni, diabetes, genomika v javnem zdravstvu. Prva ministerska konferenca 2. in 3. oktobra v Rimu bo posvečena zdravju žensk in eh, uporabili bomo pristop, ki pokriva celo življenje. To je tema, ki se nam zdi zelo pomembna. Res sem prepričana, da moramo eh, tudi eh, razmišljati o zgodnjem spodbujanju o zgodnjem spodbujanju zdravstvene nege, potem moramo Eh, preučiti tudi, kakšne so razlike obolevanja med ženskimi in moški, kakšne so različne bolezni, potem eh, moramo tudi posvetiti osredno eh, pozornost boleznim, za katerimi bolj trpijo ženske kot moški. Med državami članicami so tudi raz, razlike, kar zadeva spremljanje zdravja žensk skozi vse življenje. Eh, upoštevali bomo eh, fizično dejavnost, zdrav, eh, seksualno zdravje, reproduktivno zdravje. Tu se bomo ukvarjali tudi z zdravjem pred nosečnostjo, z zdravjem žensk po porodu. Namen je spodbujati zdravje in potem se bomo ukvarjali tudi z vprašanjem fertilnosti med onkološkimi pacijenti. Potem digitalno zdravstvo. Predsedstvo bo oktobra organiziralo, 7. in 8. oktobra bomo organizirali konferenco na to temo v Rimu. Imate tako priložnost, da prijete v Rim in preučujemo tudi eh, pristope držav članic do e-zdravja. Zlasti se osredotočamo na elektronsko zdravstveno okolje in eh, 7. in 8. oktobra bo ministerska konferenca o zdravstvenem varstvu v sredozemlju. To bo tudi priložnost za spodbujanje večje kohezivnosti, eh, zato da bi ta regija postala bolj zdrava. Ta konferenca bo tudi priložnost za opredelitev strategije z vsemi eh, evropskimi kolegi za spodbujanje zdravja v tej regiji. Potem eh, je namen tudi spodbujati projekte v sredozemlju. Na ta način eh, se spodbuja tudi socialna in gospodarska rast. Istočasno bo v tem času eh, globokih eh, gospodarskih in socialnih sprememb mogoče spodbujati nove modele vedenja. Potem se bomo ukvarjali tudi s stroški zdravstvene nege kot sem rekla, imamo že pobudo na tem področju. Konferen na konferenci bomo eh, povezovali klinično in organizacijsko učinkovitost na eni strani in ekonomsko učinkovitost na drugi. To je izjemno pomembno za vse eh, zdravstvene sisteme in bistveno je, če želimo eh, ustrezno povezati, povezati vse vidike zdravstva. 14. novembra bomo v Rimu imeli tehnično konferenco na de, temo demence. Demenca je zelo pomembna v starajočem se prebivalstvu. To je zelo pomemben eh, vzrok invalidnosti in četrti najpomembnejši vzrok prezgodne smrti. Eh, tu bomo pregledali strategije, ki so bile sprejete v Italiji in v Evropi o demenci. Zelo pomembno je, kako upoštevati raziskave za zdravljenje demence in kako Eh, spodbujati eh, zdravo življenje med starejšimi državljani. Predsedstvo nameravali veliko pozornosti posvetiti tudi HIV-AIDS eh, problemu. Po Dublinu je preteklo kar nekaj let in sedaj bomo imeli tudi konferenco v Rimu. HIV-AIDS je področje, kjer je bil dosežen v zadnjih letih velik napredek. pacijenti okuženi z HIV sedaj lahko živijo dosti dlje in normalno živijo. Vse to zahvaljujoč novim farmacijskim proizvodom in zahvaljujoč novim strategijam za preprečevanje eh, nalezljivih bolezni. Z vsemi temi eh, vprašanji se bomo ukvarjali, eh, sodelovali bomo tudi na mednarodni ravni z, mednarod, z nevladnimi organizacijami in Eh, sprejete so bile tudi nove zaveze za boj proti bolezni. Decembra bo konferenca v okviru skupnega delovanja za delavce v zdravstvu. Na tej konferenci se bomo usredotočili na potrebo po planiranju eh, dela na področju zdravstva 16. do 18. oktobra v Benetkah se bomo pogovarjali o zdravju za mlade. Kot veste, mladi predstavljajo 27 odstotkov svetovnega prebivalstva in 65 odstotkov ali pa še malo več. E, bolezni e, je takih, za katerimi trpijo mladi ljudje. Duševno zdravje je nekaj, kar je prisotno vse čas človekovega življenja in zato mor, moramo posebno pozornost posvetiti zdrav, zdravstvenim storitvam za mlade na tem področju. Potem je še en problem eh, in sicer odpornost na antimikrobna zdravila. O tem bomo tudi organizirali konferenco. Eh, na tej konferenci bodo sodelovali eh, humani zdravniki in veterinarji in tudi strokovnjaki za prehrano. To je izredno pomembno vprašanje za javno zdravje. In Na koncu pa bi želela še reči, da bo italijansko predsedstvo zelo previdno v eh, svojih odnosih s parlamentom. Zavedamo se, da je parlament eh, so zakonodajalec in zato mora eh, sodelovati v vseh strateških odločitvah. Tako, to je novi parlament, sedaj je novi sklic, veliko novih poslancev in poslanke in zato je to nova priložnost, da skupaj oblikujemo pomenne strategije na področju zdravja za naslednjih nekaj let, za naslednjih pet let. Zelo si želim ko operativnega odnosa s parlamentom in upam, da bo ta od, eh, odbor pomagal delati eh, na stvarih, ki bodo koristne za nas vse. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica. E adesso partiamo con eh, il giro degli interventi. Sedaj pa dajem besedo koordinatorjev, ki bodo govorili v imenu političnih eh, skupin gospod Petrle. Okay. E, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica, kolegice in kolegi. E, moje čestitke dobro ste izkoristili vaših deset minut in me ne čudi da ste že drugič ministrica za zdravje. E, vesel sem da daje italijansko predsedstvo tak poudarek na preventivi oziroma promociji zdravja in še posebej zdravega življenjskega sloga. upam da bo predsedujoči triev glede tega zagotovil konceptualno kontinuiteto. Želim si, da bi imelo vsako ministrstvo za zdravje oddelek za promocijo zdravega življenjskega sloga. Vemo, da so splošni zdravstveni trendi v Evropi zaskrbljujoči, da še naprej eksponencialno napreduje ta rak in diabetes. To pomeni, da moramo okrepiti učinkovitost preventivne in kurativne dimenzije naše politike promocijo zdravja imamo v vseh naših resolucijah belih knjigah in še kje število bolnikov pa še naprej narašča. moje vprašanje je kaj je po vašem mnenju potrebno storiti da bomo s kombinacijo komunitarne in medvladne metode prišli do take učinkovitosti na področju javnega zdravja da bodo to bolj konkretno čutili evropski državljani kaj torej storiti za več dodane vrednosti na ravni evropske zveze Eh, kjer večkrat slišimo izgovore da je zdravje kompetenca držav članic in potem se malo zgodi. prepričan sem da lahko brez spremembe pogodbe skupaj naredimo veliko več za zdravje. potrebujemo vidnega nosilca zdravstvene promocije oziroma preprečevanja bolezni na ravni evropske komisije bi podprli zavezo držav članic da povprečni delež zdravstvenega proračuna za promocijo zdravja oziroma preprečevanje bolezni dvignemo od treh na vsaj pet odstotkov minister galeti vaš kolega me je razveselil z mislijo da bi bilo okolje del evropskega semestra jaz pa se zavzemam da bi evropski semester vključeval tudi tako pomembno področje kot je zdravje o tem sem tudi že pisal predsedniku junckerju lahko računam na vašo podporo? Grazie. Grazie. E ora per l'SD il collega Mattia Scroto. Ja, äh, Hvala lepa. Hvala lepa, ministrica, za vašo predstavitev. Zelo ambiciozni ste, veliko konference je napovedanih in veselilo me je, da bi naj posetili konferenco tudi na temo demence. Moje vprašanje pa je sledeče. Kakšna je strategija pri vsem tem, kajti te bolezni bodo vedno bolj pogoste, kajti družba se stara. Dobro je, da imamo konference, da se te stvari lotimo, vendar pa kakšna je konkretna strategija. Medicinski pripomočki. Kdaj lahko pričakujemo stališče sveta? Kdaj bomo lahko začeli z delom kot parlament in začeli z drugo obravnavo? Morda še tu vaše stališče in potem naslednja točka odpornost na antibiotike. Številke novih okužb se povečuje v Evropski uniji in to znatno, kaj boste v štirih in pol mesecih pravzaprav vašega predsedovanja storili na tem področju, kaj je predvideno in potem ne nazadnje te tip, koliko bodo klinični preskusi in standardi, kar se odobritev zdravil tiče oslabljeni, kakšna je vaša strategija. Se s tem ukvarjajo ministri za zdravje, kar se tiče odobritve za zdravila in posledice te tipa. Mi imamo pomisleke, imeli smo prednedavno predstavitev v Evropskem parlamentu in seveda si ne želimo, da bi zniževali naše standarde. Morda pa se lahko zgodi, da bodo odobreni drugi standardi, zelo visoke standarde imamo v Evropski uniji in mislim, da je samo po sebi umevno, da nam ne bi bilo všeč, če bi odobrili tudi še druge standarde in oslabili naše. Ali se boste o tem pogovarjali med ministri pod italijanskim predsedstvom? Hvala. E Hvala lepa, sedaj pa kolegica Girling. Chairman, um, Moje eh, vprašanje izhaja iz vprašanja gospoda Peteleja. On je eh, povedal, da se število pacijentov z rakom povečuje. In v bistvu je tu pomembna preventiva, ampak eh, tu, tu gre tudi za vprašanje splošnega, splošnega zdravja ljudi. Potem je tu vprašanje zdravstvenih izjav na živilih. O tem smo veliko krat govorili. Vendar pa se potem sprašujemo, ali so ravnotežja prava med evalvacijo in varovanjem, eh, varovanjem potrošnikom. Vem, da gre to za zelo pomembno vprašanje za Italijo, kajti eh, sodelujem z, it, eh, z italijanskimi kolegi in tudi pisma dobivamo od njih. Moje vprašanje je naslednje. Vemo, da v teoriji in, in seveda bo komisija to morala potrditi. Imeli bomo pregled uredbe o zdravstvenih navedbah na eh, živilih. Eh, ta pregled se bo začel leta 2015. Ali nameravate že na eh, omenjeni konferenci opraviti kaj pripravljalnega dela? to je delo, ki se nanaša tudi na odnose z javnostmi, ampak pripravljalno delo je zelo pomembno in eh, tudi zanimivo za potrošnike. Hvala, gospa Gris. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospa ministrica. Hvala za to predstavitev. Imam eno ali dve vprašanje, eh, ki sem ga postavila prej ministro. Uh, on se je sicer izognil prvemu vprašanju uh, in pozabil drugega. Gre za vprašanje o uh, gensko spremenjenih organizmih in pa o potrati hrane. Mene zanima, kakšno je vaše stališče. 90 milijonov ton hrane se vsako leto vrže stran v EU. Uh, ali lahko kaj spremenimo, ali lahko spremenimo zakonodajo, ali lahko spremenimo kaj na nalepkah, eh, ali lahko spremenimo eh, označbe datuma, najbolje porabiti eh, do. Zelo nujno je, da se na to vprašanje odzovemo. Potem je tu še nekaj, to podarjam. Sami ste podarili to pomembno vprašanje. Demenca na splošno, Alzheimer, še posebej. Veliko smo v času francoskega predsedovanja delali na tem leta 2008. To je bila ena od prioritet eh, francoskega predsedstva. Eh, program Alcor se je končal leta 2013 in kot ste rekli, v dialogu z eh, nevladnimi organizacijami je bilo veliko doseženega. Treba se jim je zahvaliti, kaj ste zelo prisotne. So, mislim, da, da je že gospod Grote rekel, da je sedaj treba narediti korak naprej od razprav k strategiji, kajti vsi bomo potrebovali te strategije. Eh, že dve minuti 20 sekund govorim. Potem vprašanje debelosti. Eh, tega ni več na našem programu. To je tudi eh, ena od težav našega stoletja. Tudi to je vprašanje, ki je povezano z mnogimi patologijami. Eh, v vseh državah članicah je debelost eh, pomembna. Eh, prehrana oziroma prehranjevanje, kako se nameravati ukvarjati s tem vprašanjem debelosti. Kajti pri debelosti ne gre samo za lepotno napako, ampak gre za dosti več. Hvala lepa. Sedaj pa skupina GUE. Hvala lepa. Gospa ministrica, nekaj vprašanj imam za vas. Najprej. Tema, o kateri je že bilo govora v prejšnjih komentarjih, pogajanja o te tipu kot poslanska skupina smo že jasno navedli, da smo proti temu sporozumu in da nas ta pogajanja skrbijo italijanska vlada bi morala podati svoje stališče glede tvegan, ki se dotikajo dobrega počutja živali na vašem področju. Nekateri predstavniki italijanske vlade so govorili, da je te tip velika priložnost za Italijo vendar pa grožnje za dobro počutje živali mislim, da so še prav posebno pomembne. Prosila bi za vaše mnenje ministrice in predstavnice italijanskega predsedstva. In potem zdravje žensk in stroški letega. Zdi se mi, da je to vprašanje, ki ga ni v programu. po Evropi in Italiji je gibanje, ki želi varno upravljanje splava. V Italiji pa imamo potem možnost zdravnikov, da poveste, ogovarjajo izvedbe splava in je njihovo mnenje pomembno še kot zdravje žensk. Ali boste kaj storili na tem področju? In še zadnje vprašanje. Možnost ukrepanja za zaščito zdravja na delovnem mestu. Včasih je pravica do dela in pravica do zagotovljenega zdravstvene oskrbe nekaj, kar si nadaljuje nasprotujoče, kar je protislovno. Morda bi morali tu storiti več, da bi združili obe pravici. Še prav posebno, ko vidimo, da se nižajo proračuni za zdravje. Hvala lepa, gospa Oken Zeleni. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospa ministrica. Veselimo se odločnega, ambicioznega italijanskega predsedstva. Prav tako si želimo, da se boste osredotočali odločno na zdravje in na čisto nestropeno okolje. tako kot gospod Grote, bom poprašala o medicinskih pripomočkih. Tukaj bi želeli, da ste dejavni in naj spomnim na dvoje. Ne bom šla vprašanje nadzora in predtržno odobritev, vendar pa vprašala bi vas rada, ali boste zagotovili, da bodo rezultati kliničnih preiskav javno na voljo. Vemo, da če bi imeli polno preglednost na tem področju, bi lahko zagotovili, da bo vse pošteno, da ne bo prevar. Vse skupaj bi bilo bolj vadno. Želim, da se to poveže tudi s te tip da bomo vedeli, da so klinični preizkusi in uredba na tem področju ena od zadev, na katere so se osredotočali v farmacijski industriji. In upam, da bomo resnično imeli odločnega partnera na vaši strani v pogajanjih ZDA. In potem še ena točka, ki je povezana z medicinskimi pripomočki, ti pripomočki, kot seveda veste, so v neposrednem stiku s, eh, z našim telesom. In ne bi smeli vsebovati strupenih snovi, razen če nimamo nadomestnih snovi. In tukaj se moramo predvsem osredotočati na mutagene, karcenogene ali strupene snovi za reprodukcijo. Mislim, da se moramo na to bolj osredotočiti kot do sedaj. Vemo, kako nevarne so te snovi za človeško zdravje in zato bo naše vprašanje sledeče. Lahko zagotovite, da bodo tudi te strupene, karcenogene, mutagene snovi preiskovane, pa ne samo to, da se jim bomo izogibali v medicinskih pripomočkih. Hvala lepa. Hvala, kolega Auken. Hvala lepa, gospa Auken. Petišini, FDD. Ministro, jo, kome, kome prijem. Hvala lepa, predsednik, ministrica. Tako kot pri ministru Galetijo bi ponovil svoje vprašanje, ki ni samo moje, to je vprašanje veliko državljanov, ki jih predstavljam tukaj. Gre za poskus neposredne demokracije. Prihajam z področja, ki je bilo omenjeno in moram reči, da živim na področju, kjer je bila najdena nafta. In predvsej let že delam na področju kacinogeni bolezni. In moram reči, da seveda moramo na tem področju nekaj postoriti, še prav posebno glede na kritične okoljske razmere na določenih področjih v kampanji, drugih področjih Italije, na Sardiniji, v Breši, na področjih, kjer imamo tovarne cementa, kjer imamo termoelektrarne. Evropska komisija je nedavno začela s postopkom kršitve, utavljene kršitve proti Italiji, ker voda ni izpolnevala nekaterih kriterijev za pite. In potem tudi onesnaževanje z arzenom je bilo težavno. Torej, kakšne ukrepe načrtuje italijansko predsedstvo za to, da bi zmanjšali primere pojavljanja tumorjev in kako bi vi vzpodbojali zdrav življenjski slog. Dejal bi, da se skupaj ni dovolj ambiciozno. Mislim, da se moramo soočiti s pravimi vzroki za te tumore. In kako bo italijansko predsedstvo zagotovilo, da bomo na nacionalni in evropski ravni imeli popolno pokritost eh, registra tumorjev. V našem znanju je še veliko vrzeli in italijansko predsedstvo mora nekaj storiti. Kaj načrtujete za to, da bo v Italiji veljalo načelo onesnaževalec plačen tudi po Evropi, bolj nasplošno? Hvala lepa. Hvala lepa, kolegi, za vaše vprašanja. Sedaj pa dobi besedo spet ministrica. Pridno si je beležila vprašanja. Videli bomo, kako ji bo uspelo v sedmih, osmih minutah odgovoriti na vse. Srečno. Eh, Hvala lepa. Kar se tiče preventive, to je tema, ki pokriva veliko vprašanj, ki ste mi jih zastavili. Preventiva, tako sem prepričana, je strateško orože številka ena proti pomembnim boleznim. Zato, je, zato so naložbe v preventivo prednostna naloga za države članice in verjetno tudi za EU tri odstotke investiramo v preventivo. Če to primerjate z našim proračunom, ni dovolj sredstev v primerjavi s potrebami, ki jih imamo vse študije in tudi opazovanja v zadnjih desetletjih kažejo, da večina bolezni, še prav posebno neprenosnih in kroničnih, izhaja iz tega, da ljudje nezdravo živijo, uporabljajo droge, kadijo, se premalo gibajo, premalo se ukvarjajo športom. Vemo, kako lahko zdrav življenjski slog vpliva na diabetike. Tako da bi bilo to, da bi bolj zdravo jedli in se gibali vsaj 30 minut na dan, zelo ugodno. V Italiji smo izračunali, da bi za diabetike lahko prihranili 3 milijarde evrov na leto, če bi jim pomagali k bolj zdravemu slogu. Torej, zelo veliko lahko pridobimo, zato menimo, da je to strateški faktor za Evropo kot celoto. Razmišljati moramo začeti bolj o primarni preventivi, pa tudi o sekundarni preventivi. In screeningu to je tudi ključnega pomena. Potrebno je razmišljati v tej smeri in potrebno je zajeti seveda različna področja našega življenja. In to je potem že pristop, ki je horizontalne narave in zato je zelo pomembno se lotiti tudi vprašanja trajnosti naših zdravstvenih sistemov. Po eni strani morajo biti naši sistemi učinkoviti, morajo biti konkurenčni, kljub manj sredstvom, ki jih imamo na razpolago, v naslednjih letih bo sredstvo manj, prav tako pa moramo izboljšati učinkovitost. Ne bo dovolj samo uravnotežiti učinkovitosti in eh, manj sredstev moramo spremeniti tudi naš življenjski slog. Evropa lahko stori veliko, spodbuja zdravo življenje. Če bomo enotni, bo vse skupaj laže. To, da skrbite sami zase, mora biti kulturni dejavnik. Po mojem mnenju je preventiva eden najpomembnejših vidikov, v katere moramo investirati preskok z 3 na 5 odstotkov je velik cilj in mislim, da lahko začnemo razmišljati, kako bi do tega prišli. In sedaj prehajam na naslednje vprašanje, ne spomnim se, kdo ga je zastavil, gre za odnos z gospodarstvom. Okolje ni samo horizontalno vprašanje za gospodarstvo. Tukaj se navezuje na to tudi zdravje, seveda včasih lahko se skupaj enačimo, ni naključno, da gre tukaj za odbor za okolje in javno zdravje, kajti vemo, seveda, da je okolje pomembno za zdravje. Blagostanje, okolje, vse to moramo upoštevati. Imeti pa moramo tudi pristop, ki bo nekoliko drugačen in ki bo vse obsegajoč gre za zdravje ljudi, dobro počutje živali, za zdrava živila, za zdravo vodo in za čisto okolje, v katerem živimo. Vse skupaj mora biti trajnostno. Proizvodnja, blagostanje, vse skupaj mora biti trajnostno. Tega si želimo in nove tehnologije nam lahko pomagajo. Tehnološki preskok naprej na znatni način ravni je bil narejen tudi na farmacijskem področju. In tukaj moramo upraviti seveda še vedno kar nekaj dela. In potem naslednja tema. Zaenkrat sem še vedno pri vprašanjih, ki so povezane s človeškim zdravjem. Debelost, prekomerna teža. Tukaj je seveda preventiva zelo pomembna. Ne, nisem namerno ne govorila o prekomerni teži. Moram reči, da je to eden zelo pomembnih faktorjev, ki povzroča veliko bolezni. Zdrav življenjski slog bi tudi zmanjšal prekomerno težo pri otrocih, naprimer. Če usposabljate bodoče eh, mame, kako bo njihova hrane, njihovo prehranevanje vplivalo na zdravje otroka, potem lahko naredite napredek. Dojenje je pomembno in nove študije kažejo, da seveda se v prvih dveh, treh letih otroci veliko naučijo od staršev, kar se življenjskega sloga tiče. To je torej eh, vse del politike, o kateri bomo govorili, ključni del politike, o kateri bomo govorili. Imeli boste veliko priložnosti, da obiščete tako Milan kot tudi eh, Rim in o teh vprašanjih se bomo tam tudi pogovarjali. Potem še eno pomembno vprašanje, demenca. Res je, med francoskim predsedstvom smo imeli načrt na tem področju, ta je bil zelo pomemben in oktobra smo se o tem pogovarjali, oprostite, decembra v Londonu na G8 smo govorili o globalni strategiji za demenco tukaj imamo pristop, imamo smernice in akcijske načrte. Znanstvena dognanja nam lahko pomagajo. Vse čas se učimo nove stvari, nove tehnike, nova zdravila za boj proti demenciji prihajajo. Alzheimer je tudi seveda nekaj, kar nas bo preganjalo v naslednjih desetletjih in moramo storiti vse, da bi seveda tukaj se lotili vseh vprašanj, ki so pomembna, tako na zdravstvenem kot socialnem področju. Pogajanja o TTIP. Ta so seveda zelo pomembna. Vključena sem bila v to kot italijanska ministrica v New Yorku in prihajajoča pogajanja bodo temeljila na znanstvenih dognanjih. To je del osnutka za pogajanja. Mm, seveda moramo ohraniti visoke standarde naših kliničnih preizkusov in nasplošno za evropske proizvode, ker pač imamo zelo visoke standarde. Zato bomo temu namenili še prav posebno pozornost. Zdravje naših državljanov je nekaj, o čemer se ne bomo pogajali. Tako da so torej znanstveni izsledki tisti, ki so pomembni in te bo vrednotila EFSA. Te tip je velika priložnost. In resnično menim, da je Evropa dovolj velika, da bo lahko se igrala to igro na zelo konkurenčen, enakopraven način. Kar se tiče završkov hrane, pa je to nekaj, kar je zame še prav posebno pomembno. O tem sem govorila v italijanskem parlamentu. V današnjem času je metanje hrane stran etično zelo vprašljivo. Čeprav posebno glede na to, da imamo vedno več revnih v naših družbah. Komisija pripravlja ukrepe na tem področju, še prav posebno pri spremembi zakonodaje na tem področju. Tukaj gre za trgovinske ukrepe, faktore, ki jih je potrebno upoštevati, pa tudi zdravstvene. Torej, to je pomembno vprašanje glede na trenutne razmere in tega se bomo lotili. Pomembno je, da države članice se resnično osredotočijo na to vprašanje. Prostite, malo sem zmedena. Medicinski pripomočki? Ne. Ne. Govorila bom o odpornosti na antibiotike. To je še vedno vprašanje preventive. Decembra v Rimu bomo imeli sestanek, kjer bo govora o odpornosti na antibiotike. Veliko dela je že bilo upravljeno na tem področju. To je gotovo vprašanje, ki zadeva tako živila, dobro počutje živali, zdravstvene sisteme na splošno. Antibiotike moramo ustrezno uporabljati in razvijati moramo inovativne tehnologije v naših bolnišnicah za boj proti novim virusom. Seveda pa moramo dati tudi vzpodbude za inovacije na področju antibiotikov. Resnično moramo več pozornosti nameniti higieni, imeti moramo mednarodne standarde in smernice, ki nam bodo pomagali pri izvajanju pristopa, ki bo temeljil na varnosti za bolnike in za varnost živil medicinski pripomočki. To je zelo pomembna in tudi delikatna tema. Kar nekaj različnih stališč je na tem področju kontroverznih, ki jih je potrebno upoštevati. Zakonodaja, mislim, da se je izkazala, vendar pa nekaj kritike še. 26. septembra je bila sprejeta zakonodaja na področju medicinskih pripomočkov. 2. aprila 2014 je parlament si ta predlog ogledal. Zelo veliko sestankov je bilo izvedenih v svetu pod različnimi predsedstvi, pod irskim, danskim in tako dalje. sedaj pregledujemo trenutno zakonodajo in želimo še izboljšati razmere za bolnike. Italijansko predsedstvo je skoristilo znanstvena dognanja, poslali smo tudi vprašalnike vsem državam članicam in države sedaj odgovarjajo podrobno na tehnična vprašanja, kakšne metode bomo porabili. Do jeseni bi se naj dogovorili glede besedila ki bi ga sprejela večina držav članic in to bi potem pomenilo skupno stališče sveta. Na junijskem svetu ministrov za zdravje pa je večina dejala, da si želi zaključiti to temo še pod italijanskim predsedstvom. Torej, sodelovali bomo. Skušali bomo doseči kompromis za to, da bi dosegli naš cilj da bi dobili boljše besedilo, da bi okrepili varnost za vse državljane Evropske unije. Potem je bilo še eno vprašanje o strupenih snoveh. Povezano je bilo s temi medicinskimi pripomočki. Pripomočki ne smejo sebovati strupenih, karcinogenih, mutagenih snovi ali snovi navadnih za reprodukcijo. To je nekaj, kar si bomo bolj podrobno ogledali na naslednjem sestanku, ki bo septembra, ravno na to temo. Mislim, da sem se spet nekoliko izgubila preglednost, kar se tiče kliničnih preizkusov, je prvotno besedilo komisije. zahtevalo predvsej informacij strani proizvajalcev v posameznih držav članicah. 8. in 9. julija je italijansko predsedstvo na sestanku pozvalo države članice, da podajo svoje mnenje o postopku, ki ga bomo uporabljali in od proizvajalcev bomo zahtevali še dodatne informacije, ki jih naj podajo v računalniški sistem prav tako bomo zajemali vse stranske učinke in tako dalje. Predlog je bil spred praktično soglasno strani držav članic in v zapisniku boste videli, da je bila referenca tudi na to bazo podatkov, ki bodo dostopne za javnost. In potem seveda nadzor nad trgom veliko držav se je strinjalo, nekatere imajo pa še drugačen pristop, ali bi lahko imeli srednji organ, ki bi bil odgovoren za mehanizme nadzora. In za tveganja tretje stopnje. Države članice bodo morale preveriti, kateri sistem je najboljši in bodo potem pristovni organi morali seveda zagotoviti klasifikacijo visokotrojenih snovi. Veliko stvari se dogaja, nekatero vprašanja so že razrešena, z drugimi se še ukvarjamo na konstruktiven način. Upamo, da nam bo uspelo doseči dober kompromis. Mislim, da sem odgovorila praktično na vse. Hvala lepa. Mislim, da ste res odgovorili na skoraj vsa vprašanja. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Gospod Kovaček, ELS. Uh, uh Italian... Hvala lepa, ministrica. Zdravje je ena vaših prednostnih nalog, to pozdravljam. Zdrav življenjski slog, boj proti kroničnim boleznim, vse to je zelo pomembno, vendar pa potem seveda tudi neenakopraven dostop do dobre zdravstvene skrbe. Tudi to je pomembno. Veliko bolnikov ne dobi pravčasnih diagnoz in pravega zdravljanja v svojih državah. Omejen dostop do zdravstvene skrbe skrajša čas za življenje, skrajša, skrajša naše življenje in zato živimo tudi slabše. Kakorkoli že, morda je potrebno zagotoviti mobilnost ker se tako lahko rešuje življenje. Isto velja tudi za zdravnike in medicinske sestre, ki zapuščajo svojo državo za boljše delo. To je skupni izjiv za Evropsko unijo. Vse države članice so prizadete, težave pa so največje v novejših državah članicah. To lahko vidimo v priporočilih za države, ki jih je podal svet v Evropskem semestru za leto 2014. In mislim, da je to dober instrument, Gospod Peter Le, moj kolega je to tudi že dejal, dober instrument za motivacijo držav članic, da strijo več na področju reforme zdravstvene oskrbe. Moje vprašanje pa je pri tem, ali menite, da bo italijansko predsedstvo se lotilo tega vprašanja neenakosti zdravstvenih sistemov, dostopa do zdravstvenih sistemov in dalo to na dnevni red in kaj želi storiti transko predsedstvo, še prav posebno glede preglednosti ukrepov, ki regulirajo ceno medicinskih proizvodov za človeško uporabo in glede na povezavo z varovaniškimi sistemi držav članicam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kovačev. Sedaj pa skupina SND, Pavel Pot. Uh, Hvala lepa. Gospa ministrica enostavno vprašanje, zelo aktualno, ker imamo vedno več primerov raka v Evropski uniji in to pomeni tudi eh, vprašanje, to je vprašanje endokrinih motivcev. Regulativni kriteriji, ki so potrebni za prepoznavo teh motivcev in nova strategija, ki je bila predlagana na tem področju, program italijanskega predsedstva pa ni dovolj specifičen, kar se tiče teh endokrinih motivcev lahko. Bolj natančno opišete, kakšne ukrepe boste sprejeli ali kaj načrtujete na tem področju in kakšne ukrepe lahko spremete. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Buzoj. La ringrazio molto, continuare in inglese. Signor... Hvala lepa. Gospa ministrica, kratek bom omeniti, želim eh, zakonodajo, ki je blokirana v svetu, gre za preglednost ukrepov za reguliranje cen zdravil. Gospod Kovačev je to že omenil. Pripravil sem mnenje za odbor IMKO in prihajam iz eh, države, kjer se znama povračil nismo posodobili že od leta 2008. Mislim, da bo ta direktiva zagotovila več jasnosti in discipline pri določanju cen in tudi v procesu določanja, ali se zdravilo vključi na seznam za povrnitev stroškov. Postopek je boljši, postopki so bolj jasni in tudi preglednost je večja. Pobuda je blokirana v svetu, zanima me, kakšno je stališče italijanskega predsedovanja v zvezi z tem. Če je vaše mnenje pozitivno, vas lepo prosim, da poskušate odpraviti to blokado. Hvala lepa, želim vam obilo uspeha v času predsedovanja in uh, žal mi je, da se boste kmalo poslovili. Hvala lepa, gospod Kaputo. Grazie, Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Čestitam za to predstavitev. Hvala za tudi spodbudne odgovore, ki ste jih podali kolegicam in kolegom. Dve vprašanje imam za vas. Gre za tveganja iz brežičnega omrežja. Novinarji pravijo, da znanstveni podatki kažejo, da je izpostavljenost nizkim vrednostim mikroradiacije grožnja za zdravje. Zdi se, da nimamo uradnega političnega stališča v zvezi s tem in slišimo, da naj bi obstajal zelo zaupen 350 stranski dokument, ki se imenuje nič 5169 nič v okviru Svetovne zdravstvene organizacije in v tem dokumentu naj bi ugotovili, da to škodi možganom in zavira rast. Javno zdravje je prav gotovo prednostna naloga za predsedovanje in vi poskušate spodbujati zdravstv, zdrav način življenja, preventivo in uh, poskušate tudi zmanjševati uh, pojav raka in uh, bolezni dihal. Zanima me, ali bo italijansko predsedstvo te informacije dalo na voljo, če jih seveda ima. In zanima me tudi, kakšne načrte imate za to, da bi zaščitili zdravje v vseh državah članicah pred to grožnjo, ki sem jo omenil. In še eno vprašanje, ki smo ga prej slišali, gre za zamisel o registru tumorjev. Ali italijansko predsedovanje meni, da bi bilo dobro, če bi imeli podobne registre tumorjev na ravni Evropske unije. To je zelo pomembno pri preprečevanju bolezni. Hvala lepa, sedaj pa gospod Farija iz Aldeja. Hvala lepa, gospod predsednik, pozdravljeni gospa ministrica čestitam za vašo predstavitev, nadaljeval bom v angliščini. Države, ki so bile prizadete zaradi krize, se je javno zdravje poslabšalo, tudi v moji državi, na portugalskem. Prenosljive bolezni so na pohodu in uh, sami ste povedali, da so mentalne bolezni uh, zelo pomemben vzrok smrti. Kazalniki mentalnega zdravja, naprimer stopnja samomorov, živčnosti in depresije, so povečani pri nižjih socialnih slojih. Zaradi krize so se izdatki na tem področju zmanjšali. Stopnje doplačil so se zelo povečale za posamezne uporabnike in to bi lahko vodilo do neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev v posameznih državah članicah. Gospa ministrica, je, kakšna je vloga italijanskega predsedovanja v zvezi s temi izzivi? Ali boste uvedli kakšne ukrepe, seveda ob spoštovanju načela subsidijarnosti, zato da bi si izmenjali najboljše prakse za učinkovito upravljanje zdravstvenih sistemov v zvezi s preprečevanjem bolezni? Kakor pravite, gospa ministrica, zdravje državljanov je vprašanje, pri katerem se ne bomo pogajali. Hvala. Kolega Gardini. Gospa Gardini. Allora, sarò breve per... Hvala lepa. Kratka bom. Veliko stvari smo že slišali. Hvala lepa, ministrica, da ste se oglasili pri nas. Pristop, ki smo ga tukaj slišali, je v skladu s poročilom, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija. Ta dokument je bil objavljen 5. julija, zadeva pa ne prenosljive bolezni. Jasno je, da je to tema, ki je zelo pomembna za vse kolegice in kolege kaj te številke so res zaskrbljujoče. Spodbojanje zdravega načina življenja in preventive je nekaj, kar je zelo pomembno za nas. Želimo si namreč zmanjšati pojavnost teh bolezni in te bolezni so med eh, glavnimi viri in vzroki za smrt in druge oblike bolezni. S tem se strinjam, ampak ali je to del vaših prednostnih nalog v italijanskem predsedstvu? se boste s tem ukvarjali, to je nekaj, kar me zelo zanima, sama sem uložila predlog spremembe v zvezi s tem. In uh, zanima me še ena tema, namreč v zadnjem mandatu je parlament e, veliko pozornosti namenil direktivi o čezmenem zdravstvu. Zamisel je bila, da bi se ozirli daleč v prihodnost. Obenem pa smo želeli omogočiti tudi uvedbo racionalizacije. To je nekaj, kar vem, da zanima tudi vas, kajti v Italiji so bili uvedeni določeni ukrepi na to temo. Prihranki v majhnih državah bi bili veliki, kajti majhne države morda nimajo superspecializiranih centrov za odkrivanje določenih bolezni. Bolniki bi lahko potem bili poslani v druge države. Racionalizacija bi morda lahko bila dosežena. Morda v Milanu, ko se bodo ministri za zdravje sestali. Morda pa bi bil kak drug forum primernejši za razpravo o tej temi. Poslanci, ki so najbolj aktivni pri tej temi, bi prav tako lahko bili morda vključeni, zato da bi dali na vzagon tej direktivi. To je všeč parlamentu, to je všeč bolnikom, ampak vseeno se spopadamo z ovirami. Mislim, da bi rešitev lahko našli, ampak všeč bi mi bilo, če bi moja država prevzela štafetno palico, prevzela vodilno vlogo in zagotovila veljavnost te direktive. Direktiva gre v prav smer in lahko bi bila zelo koristna. Hvala. Hvala lepa, kolegica Kiniši. Hvala lepa, gospod. Eh, predsednik, hvala ministrica. Hvala za vašo zelo obsežno predstavitev programa na področju zdravstva italijanskega predsedovanja. Hvala ministrica tudi za zelo specifične odgovore, ki ste jih podali na zastavljena vprašanja. Tudi sama imam eh, vprašanje v zvezi s tem, ki ste jo že omenili v svojem uvodnem govoru. Aprila je Evropski parlament zaključil prvo obravnavo predloga uredbe v zvezi z zdravstveno verigo. To je zelo zapleteno vprašanje, ampak je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bo naša prehrana, da bodo naša živila zdrava. Zanima me, kaj italijansko predsedstvo načrtuje v tej smeri, kako boste poskrbeli, da bo prišlo do napredka v svetu. Zdi se, da so zadeve tam blokirane. Zdi pa se mi tudi, da bomo potrebovali neformalni nadzor po vsej prehranski verigi in da bi morali uvesti minimalne standarde. In zanima me, ali bo predsedstvo lahko sledilo stališču, par, stališču parlamenta tukaj, zato da bi uskladili minimalno frekvenco nadzora po vsej Evropski uniji. Hvala lepa. Gospa Evi, hvala lepa. Omeniti sem želela vrčevalne politike. To seveda vpliva tudi na sisteme zdravstvenega varstva v Evropski uniji. Določene statistične študije navajajo, da obstaja zdravstvena vrzel, ki je zelo velika in sicer med finančno stabilnimi bogatejšimi deli Evrope in revnejšimi od krize bolj prizadetimi deli Evrope. V Italiji je zadeva še slabša, zato ker prihaja do velikih neravnovesij. V Lombardiji, na primer, in tudi zaradi rezov v zdravstvenem sektorju. To potem vpliva tudi na italijanske državljane. To pomeni, da bolniki sedaj postajajo stranke in zdravje postaje dobičkonosen posel. Ali po vašem mnenju ni prednostna naloga ta, da bi nekaj storili na politični ravni, naprimer, da bi glavne politične uradnike, ki so odgovorni za politiko, namestili tako, da bi lahko popravili ta sistem, ki ne deluje. Korupcija ne sme spodkopavati pravice državljanov do zdravja. To je seveda zapisano tudi v listino o temeljnih pravicah Evropske unije. In še nekaj, opozarjam vas na to, da obstaja državljanska pobuda o tem, da bi ustavili vivisekcijo. Zanima me, kakšno je stališče italijanskega predsedovanja o živalski vivisekciji. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pilar Ajuzo. Hvala lepa gospod predsednik, hvala lepa gospa ministrica. Imam komentar v imenu gospe Grostet, ki ga podpiram. Pred petimi leti smo sprejeli poročilo o farmacevtskih proizvodih in zakonodaje se izvajale tu in tam. V Franciji in Italiji je bila zakonodaja sprejeta na nacionalni ravni, zato da je mogoče zdravilo uporabljati tudi zunaj sektorja trženja. Ti ukrepi so bili sprejeti zaradi proračunskih pomislekov, ne glede na to, da obstajajo tudi alternativne možnosti. In te možnosti so na voljo francoskim in italijanskim bolnikom. Ta kratkoročna odločitev bo predstavljala nevaren precedens in to bo zelo velik izziv za evropsko zdravje. Ne želimo si, da bi zdravila uporabljali za karkoli, razen za terapevtske namene. Ekstenzivna uporaba bi lahko spodkopala zdravje bolnikov, kajti če ta zdravila niso ustrezno nadzorovana, potem ne bodo izpolnjevala naših zelo visokih standardov pomankanje združljivosti z standardi Evropske unije v državah članicah bo spodkopala regulatorno osnovo Evropske unije in s tem bo omejen dostop bolnikov do posameznega zdravila, še posebej pa bo omejena možnost, da bi inovirali in zagotavljali raziskave. Moje vprašanje je, ali je italijansko predsedstvo razmislilo o tem, da bi zaščitili evropski pravni red in da bi bili strožji na področju politike, kar zadeva kršenje zakonodaje o farmacevskih proizvodih. Hvala. Hvala, gospa Ajuzo. Gospod eh, Patričelo, potem pa bo ministrica odgovorila na vsa vprašanja. Hvala lepa torej. Tudi sam vam želim čestitati za vašo predstavitev. Strinjam se, potrebujemo strategijo za preprečevanje, ta strategija mora biti harmonizirana med različnimi državami članicami. Vendar, gospod ministrica, nekaj me zanima. Zanima me, kako boste okrepili evropsko platformo. Kako boste okrepili evropsko platformo za redke bolezni. Socialni stroški so visoki, čeprav to prizadane le manjše število ljudi. Za proračun držav članic pa je to zelo obremenjujoče. In še eno vprašanje. Zanima me, ali načrtujete pregled zelo restriktivne določbe glede prenosa direktive o eksperimentih na živalih. S tem prenosom je Italija zelo otežila izvajanje raziskav v Italiji, kaj ti 97 odstotkov živali, ki sodelujejo v preizkusih, so podgane in miši, ne večje živali. Ampak s prenosom te direktive je Italija dejansko v en koš zmetala podgane miši in večje živali. Zato bodo raziskave v Italiji zelo težke. Samo pogledajte si s kakšnimi težavami se soočajo farmacevtska podjetja in univerze, kajti ta določba bo vodila v velike težave za raziskave in še nekaj. O tem je govorila že gospa Gardini, čezmejno zdravstvo. Ali se strinjate, da bi morali delati na usklajevanju zakonodaje, zato da bi preprečevali zdravstveni turizem? Hvala lepa. Mislim, da nihče drug ni zaprosil za besedo. Seznam govornikov je zaključen, sedaj pa dajem besedo spet ministrici, zato da lahko poskusi odgovoriti, koliko je to seveda mogoče, na vsa vprašanja. Hvala lepa, hvala za vaše vprašanja. Rec, reči moram, da so to vprašanja ki gredo v pravo smer. Prav na teh področjih bomo aktivni kot predsedstvo in tudi kot državna članica. Naj začnem z vprašanjem v zvezi s čezmenim zdravstvom. To je vprašanje, ki smo ga slišali na koncu. Italija je pravkar sprejela in začela izvajati direktivo o čezmenem zdravstvu in številne druge države članice delajo na tem. To je zelo velika priložnost. Direktivo o čezmenem zdravstvu lahko okrepi razumevanje Evrope. Direktiva o čezmenem zdravstvu je prva direktiva, ki res naslavlja ljudi. Ljudi, državljane, njihove pravice, ne samo gospodarske subjekte. Gre za direktivo blaginje, to je zelo velika inovacija. Sveda kot vse druge direktive, ki se začnejo z visoko stopnjo inovacij, potrebuje ustrezno izvajanje in tudi nadaljne spremljanje. V zvezi s tem mislim, da je jasno, da so v direktivi določene notranje predpostavke države članice, jih obravnavajo kot neke vrste protitelesa, zato da bi sprejeli direktivo. In ta protitelesa se uporabljajo zato, da bi preprečili, da bi se direktiva zlorabljala za zdravstveni turizem ali špekulacije. Direktiva je zelo inovativna. Evropsko unijo obravnava kot eh, veliko ladjo, v kateri je mogoče izvajati preizkuse naprimer v zvezi z redkimi boleznimi, z določenimi patologijami, kjer vsi vemo, da potrebujemo nacionalne centre, ki so zelo specializirani. Ampak občutek je, da ti nacionalni centri ne bodo dovolj nadzorovali, zato potrebujemo mednarodne globalne centre. Ta direktiva torej, ima zelo veliko manevrskega prostora za zagotavljanje napredka na področju zdravstva državljani bi od tega lahko imeli velike koristi na področju zdravstvene nege. V zakonodaji smo že vključili določbe za preprečevanje zdravstvenega turizma ali določanje previsokih cen. Novembra bomo imeli zelo pomemben čezmeni dogodek, mislim, da gre za 6. ali 7. november v Benetkah, če se ne motim. To ne bo v Milano, v Benetkah bo. Poskušali bomo privabiti veliko pozornosti za to, tam bodo predstavniki sveta in tudi parlamenta. Govorili bomo o potencijalu in izvajanju direktive v vseh državah članicah na kar najboljši način na tej konferenci 6. in 7. novembra torej bomo obravnavali tudi obširnejše vprašanje tumorjev. To nam bo dalo priložnost, da govorimo o preventivi, o terapijah in o zdravljenju na enem samem dogodku. Hrati bomo govorili tudi o čezmejnih vprašanjih. Sedaj pa še eno vprašanje o tumorjih. Mislim, da ste mi zastavili vprašanje, ki sem ga sedaj žal izgubila. No, se bom k temu vrnila kasneje. Kar zadeva učinek tumorjev, o tem bomo v Evropi razpravljali kasneje. Govorili bomo o trenutnih strategijah in strategijah v prihodnosti. Preučili bomo tudi pobude, ki so že sprejete vedno znova poudarjamo zdrav življenjski slog, poskušamo odpraviti dejavnike tveganja, kot so debelost, kajenje, pretirana uporaba sladkorja, soli in alkohola. Želimo povečati uživanje zelenjave, povečati telesno aktivnost in tako naprej. Kot predsedovanje si bomo poskušali spodbujati zdrav življenjski slog, vendar podpirati moramo tudi diagnoze, preučiti moramo neenakosti pri dostopu do diagnoz, ne samo do zdravljenja. Gospodarska kriza je povzročila neenak dostop do diagnoz. Preučiti moramo, kaj počnejo države članice na področju preventive. Obenem pa moramo seveda preučiti vprašanja, kot so kampanje cepljenja, in tudi različne druge bolezni, med drugim tudi HIV, kar zadeva trajnostnost. To ne zadeva samo gospodarske trajnosti, ampak preučiti moramo zdravstveni sistem v celoti in preučiti moramo zmogljivost posameznih držav glede dostopa do tehnoloških inovacij. Na neformalnem zasedanju smo želeli razpravljati o tem elementu, ki je zelo pomemben za države članice v prihodnosti. To je zelo pomembno tudi za konkurenčnost Evrope v prihodnosti. Vidite lahko, da se sistemi zdravstvene varst, zdravstvenega varstva povezujejo z drugimi elementi, naprimer z raziskavami in tako naprej. Gospodarska kriza ne pomeni samo manjši dostop do terapevtske nege. To pomeni tudi, da se manj denarja vlaga v raziskave in razvoj. Na neformalnem zasedanju bomo govorili prav o tem vprašanju. Kakšne strategije so tukaj mogoče za to, da bi povečali stopnjo inovacij na področju sistemov zdravstvene nege in raziskav? Poskusiti želimo zagotoviti inovacije, ki bodo koristile državljanom. Pomislite, če se soočamo s kakršnim koli izzivom, s kakršnim koli križiščem, je to. to. Odkar je Evropa združena in odkar živi v miru, smo vsa ta leta državljanom omogočali dostop do najboljše možne nege na svetu. Zagotovili smo jim dostop do čim več tehnoloških inovacij in ti standardi morajo ostati čim višji. Gre za standarde kakovosti, gre za kulturne standarde in za gospodarske standarde. To so standardi, ki zagotavljajo konkurenčnost z državami BRICS ali z ZDA. Pripraviti moramo nove razvojne modele, zagotoviti moramo dostop do inovacij povsod. To je tema, o kateri bomo govorili in s katero se bomo ukvarjali v svojem polletnem predsedovanju in tudi na neformalnem zasedanju. Italijansko predsedstvo je pripravilo tudi osnutke sklepo sveta. Sodelovali smo tudi z drugimi službami in to sodelovanje je bilo zelo plodno. Pripravili smo dokument, ki bo predvsem spodbujal rast, spodbujal bo uporabo inovativnih medicinskih praks in tudi zdravil ter standardov. Zagotovili bomo dostop do obetajočih načinov zdravljanja za bolnike in še nekaj. Preglednost. Tudi to je zelo pomemben element. Direktiva o določenju cen in preglednost na tem področju. Gre za zelo pomembno direktivo, ki določa minimalne zahteve v zvezi s postopki, zato da zagotovimo, da bodo nacionalni ukrepi pregledni pri določanju cen in da bodo tudi določbe glede povračila stroškov jasne. Hitrejši dostop zdravil na trg je tudi nekaj, kar preučujemo. To so elementi, kjer države članice zaenkrat še niso dosegle soglasja in zato mi delamo na tem. Zadnje zasedanje Delovna skupina Evropskega sveta je pripravilo dokument, v katerem so združene prakse različnih držav članic in podarjajo se tudi razlike. Cilj je, da bi pripravili pregled potencijala, ki ga imajo države članice. Sveda moramo biti tukaj previdni, ampak prizadevati bi si morali za direktivo, ko bodo izpolnjeni pogoji pregledati je treba trenutno direktivo in uh, sedaj je ključen trenutek. Določajo se cene in višina povračil stroškov za zdravila. Določeni pomisleki se tukaj pojavljajo. Zdravila za hepatitis C so najvidnejši primer tukaj. Sodelujemo z državami članicami v zvezi z ključnimi vprašanji, ki se pojavljajo, poskušamo pripravljati čim boljše rešitve, ki jih bo sprejelo čim večje število držav članic. Slišali smo vprašanje v zvezi z preizkusih na živalih. Vprašanje je bilo v zvezi z ustavljanjem vivisekcije in zakonodaje na tem področju. Po našem mnenju je treba spoštovati pravila, ki skrbijo za to, da bo žrtvovanih čim manj živali. Delo na tej temi teče, seveda razprava mi je zelo burna, kar zadeva vprašanje o znak. To je prav tako pomembna tema. Naše mnenje je, da bi morali slediti pravilom, ki bodo omogočala, da bodo predvsem v spredju zdravje in varnost državljanov. To velja za predsedovanje in tudi zame kot ministrico. Države članice bodo v skladu z načelom subsidiarnosti lahko te oznake aktivirale ali ne, če bodo izpolnjeni določeni varnostni ukrepi. To je inovativni pristop, Na področju kliničnih preizkusov regulatorne agencije pa bodo prav gotovo odigrale svojo vlogo. Predsedstvo si želi zagotoviti, da bo na prvem mestu varnost bolnikov, ko govorimo o zdravilih. Gospa Kiniči predsedstvo se zaveda, kako pomembno je varnost živil po prehranski verigi. Po našem mnenju je zelo pomembno zagotoviti konsistentno zakonodajo z čim višjimi stopnjami varnosti. Ampak to ni dovolj. Zagotoviti je treba tudi ustrezne inšpekcijske standarde in tudi ustrezno število unaprej določenih inšpekcijskih pregledov glede na tveganja ki ga posamezna živila predstavljajo. Kajti živila so na voljo na trgu celotne Evropske unije in to pomeni, da potrebujemo enake preglede za to, da se prepreči izkrivljanje konkurence. Zato si bomo poskušali doseči dogovor o svetu, čeprav so stališča danes različna. Tema varnosti živil je zelo pomembna in tudi zelo relevantna. To nas vse zelo zanima in poskušamo uskladiti različna stališča. Mislim, da je to vse. Najlepša hvala za vse te odgovore. V imenu vseh poslank in poslancev, eh, članov eh, odbora se zahvaljuje ministrici Lorencini za njeno pripravljenost na odgovarjanje na toliko vprašanj, ki smo eh, jih postavljali. E, imeli smo malo časa, hvala. Eh, hvala vam, hvala vsem članom. Jutri imamo sestanek koordinatorjem in 3. septembra bomo spet imeli sestanek odbora za okolje. Še enkrat hvala vsem skupaj in prijeten večer.